Dear colleagues, please take seat. Kolegi in kolegice, prosim vas, da zasedite svoje mesta. Rad bi pozdravil Daniel Nui, predsednico nadzornega sveta ECB v okviru SSM. To je drugi Druga eh, redna javna predstavitev v letu 2016, kot to predideva uredba o SSM in kot to predideva medinstitucionalni sporazum med parlamentom in eh, Evropsko centralno banko. Mislim, da smo zagotovili eh, dobre, odprte, transparentne in učinkovite medinstitucionalne odnose. Hvala za to. Danes pričakujemo nove informacije o zadnjem razvoju dogodkov v bančnem sektorju na področju nadzora bank po stresnih eh, testih. Prosili smo tudi za razpravo ki, eh, o ukrepe, ki so predmet eh, razprave v bazelskem odboru. Jutri nas čaka glasovanje o resoluciji odbora tako da je dobro, da imamo to možnost za izmenjavo mnen z vami. Besedo vam bom kar predal za uvodne besede, na to pa nas čaka izmenjava vprašanja in odgovora. Izvolite, Daniel. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Veselje mi je, da sem spet tukaj v vašem odboru, zato da vas obveščim, eh, obvestim o bančnem nadzoru ECB več eh, dogodkov smo zabeležili v bančnem sektorju na področju eh, evropskega nadzora, odkar eh, sem bila zadnjič tukaj junija. Dotaknila se bom zadnjih reform znotraj bazelskega okvira, ki ste ga omenili, ki so trenutno predmet razprave. Zato ste me tudi prosili. Med ključnimi eh, dogodki v bančnem sektorju lahko izpostavimo donosnost bank evroobmočja, ki je zelo nizka, zgodovinsko gledano. Poprečni donos eh, na kapital velikih institucij evroobmočja je bil 5,9 odstoten na, eh, v drugem četrtletju leta 2016 pod ravnjo iz leta 2015, na koncu leta 2015, pa, ampak še vedno dvakrat večji kot decembra 2014. Izpostaviti je treba, da nizke obresne mere kot eh, edini eh, kazalnik eh, nizke donosnosti niso pravi krivec. Nizke obresne mere imajo dvojni učinek, negativno vplivajo na obresne marže, obenem pa lajšajo kreditne izgube in podpirajo popraševanje po kreditih. Na ta način lahko poskrbimo za obnovo evromočju, ki izboljša tudi splošno okolje za delovanje bank. Izpostaviti je treba druge dejavnike, naprimer eh, konkurenca ne bank, potreba po naložbah eh, v informacijsko tehnologijo, zato da bi lahko zadostili popraševanju potrošnikov za digitalne storitve in eh, distribucijski kanali, ki so deloma zastareli banke morajo spremeniti svoje poslovne modele, ni pa na nadzornikih, da bi sedaj zahtevali določene poslovne modele ali pa cilje za donosnost za institucije. Eh, banke same se morajo prilagoditi na nove makroekonomske in eh, konkurenčnostne eh, realnosti. Na to vprašanje slabih posojil ki jih je vedno več od leta 2008 naprej, še posebej v tistih državah članicah, kjer eh, je bilo treba sprejeti ekonomske reforme oziroma kjer je rast še vedno počasna. Evropska centralna banka nadaljuje z delom na tem področju. Zagotoviti želimo dosleden eh, nadzornostni pristop, kar se tiče slabih posojil in njihovega reševanja v bančni uniji. Kot smo vas že obvestili pisno, je delovna skupina SSM za slaba posojila začela svoje delo leta 2015. Eh, septembra smo začeli z javnim posvetovanjem o smernicah za banke za slaba posojila. Pri tem želimo upoštevati prakse iz držav članic in pravne okvire, ki obstajajo trenutno. Eh, to posvetovanje se bo končalo 15. novembra na to pa bomo smernice eh, pripravili do januarja 2017. Ampak seveda to vprašanje uh, gre on kraj našega področja uh, dela, tako da pozivamo vse deležnike, da poskušajo rešiti strukturne težave, uh, zaradi katerih se banke soočajo z slabimi posojili. Prestrukturirati je treba uh, ustrezne dolgove. Potrebujemo napredek tudi pri uh, poenostavljanju Eh, okvirov za solventnost in eh, drugih procesov v številnih državah članicah. Sedaj pa SREP. Eh, raven tveganj je v sistemu še vedno razmeroma stabilna, ampak številne banke evroobmočja se soočajo z izzivi. Omenili smo že donosnost in pa slaba posojila. Še vedno je treba rešiti določena tveganja in luknje še posebej eh, v zvezi z morebitnimi šoki, do katerih lahko pride. Kot sem že omenila, junija bomo v skladu eh, z zahtevami EBE in Evropske komisije o tolmačenju zakonodaje Evropske unije pripravili eh, pričakovanja za nadzor kapitala v skladu z drugim stebrom. Kapitalska pričakovanja eh, za agregirani CET1 bodo verjetno ostala stabilna v primerjavi s prejšnjim letom. Pomembno je, da v tem ciklu SREP poskrbimo za dosledno delo pri tem, ko vzpostavljamo, vzpostavljamo drugi steber specifičnih tveganj eh, ne bomo mogli rešiti, če bi eh, ubrali zgolj nekakšen formalističen eh, pristop prek prvega stebra. Ne moremo imeti ene rešitve za vse. Potrebujemo pristop po institucijah, kar smo ugotovili tudi po institucijah krizi v zakonodaje, ki je bila sprejeta. Pri tem potrebujemo zahteve pod drugim stebrom, ki eh, so sorazmerne s tveganjem. In eh, to moramo vključiti tudi v revizijo bančne uredbe Evropske unije. Sedaj pa nekaj več o bazlu. Prevelika variabilnost pri eh, izračunu tvegan prek internih modelov lahko posega v kredibilnost in učinkovitost bazelskega kapitalskega okvira, pri tem pa ustvarja negotovost za uh, bančne vlagatelje. Strinjamo se, uh, vsi nadzorniki, da vsa us, izpostavljenost uh, tveganjem ne more biti modelirana uh, dosledno in zanesljivo da bi lahko služila kot podlaga za določanje kapitalskih zahtev. Zato moramo sprejeti več ukrepov. Potrebujemo revizijo eh, pristopov na podlagi internih bonitetnih ocen pri ocenjevanju tveganja. Eh, pri tem se moramo osredotočiti še posebej na tisto izpostavljenost, ker ni dovolj podatkov za natančne ocene. In bazelski odbor pripravili različne kombinacije pristopov, zato da bi prišel do te revizije. Na to moramo poskrbeti za revizijo standardiziranega pristopa do uh, kreditnega tveganja. Naš glavni cilj je eh, ravnovesje med občutljivostjo na tveganje in preprostostjo. Ravno zato si želimo novega uh, standardiziranega pristopa, ki je občutljiv na tveganje. Ker je to primerno, bomo spremenili tudi uh, okvire, ki se nanašajo na eh, to področje in to počnemo prek eh, posvetovalnih dokumentov. Pri tem je treba upoštevati eh, kapitalske zahteve, ki se odražajo v internih modelih na osnovi revidiranih, standardiziranih pristopov. Med drugim moramo kalibrirati tudi dodatke GSIP, tako da bomo ustrezno lahko ocenjevali izpostavljenost. Najti moramo torej ravnovese med eh, občutljivostjo na tveganje in eh, poenostavitvami, kar seveda ni preprosto. Potrebujemo dober eh, svežen, ki bo dobro deloval v celoti. Sedaj bom povedala nekaj več v zvezi s tem. ECB meni, da je to zelo pomembno delo. Zato želimo sodelovati s predstavniki evroobmočja še pred zadevnimi formalnimi sestanki, tako da se bomo lahko pogovarjali o temah, ki so še posebej aktualne za države SES, SSM. Ehm, na ravni Bazla ECB sodeluje tudi pri tehničnem delu, eh, pri teh odprtih vprašanjih, naprimer kar se tiče kvantitativnih ocen učinka BCBS. Pomembno je, da pri kalibraciji ne bo prišlo do eh, povečanja kapitalskih eh, zahtev v veliki meri v skladu z zavezami skupine guvernerjev in eh, vodi nadzornih služb. Ta uh, zaveza je bila sprejeta januarja 2016 in ponovno izpostavljena septembra 2016. Vse skupaj je še vedno v začetnih uh, fazah. Kar se tiče listinjenja, lahko povem, da ECB pozdravlja uh, Eh, predloge komisije, zato ker večinoma zagotavljajo pravno, pravo ravnovesje eh, med potrebo po eh, oživitvi listinskega trga v Evropi in potrebo po bolj ustreznem pristopu na podlagi nadzora. Listinjenje lahko prispeva k dobro diversificiranem, diver, diversificiranemu sistemu za Eh, banke. Oba zakonodajna akta nam omogočata, da se izognemo napakam iz preteklosti, ki so vodile, vodile do finančne krize. Obenem pa lahko zagotovimo, da trgi listinjena uh, eh, rasejo odgovorno. Rada bi povedala tudi, da napredujemo pri številnih dosjejih, ki so uh, izjemno pomembni za bančno unijo, tudi pri slabih posojilih. Ampak obenem bomo morali dopolniti naše delo s pomočjo regulativnih in pa političnih ukrepov na ravni EU in na nacionalni ravni. Bančni nadzor ECB je pripravljen eh, eh, zagotavljati svojo podporo. Hvala za pozornost. Sedaj pa sem pripravljen odgovoriti na vaše vprašanja. Najlepša hvala, seveda bo tudi ta odbor prispeval k zakonodajnim vidikom vašega dela, ki ste ga izpostavili. Prvi je Brian Hayes. Gospa Noj, dobrodošli ponovno v odboru Ekon in hvala za vašo predstavitev. Imeli smo razpravo z Evropskim bančnim organom eh, prejšnji mesec eh, in pogovarjali smo se o slabih posojilih, o katerih ste govorili tudi danes. In gospod eh, Enerija, je takrat dejal, da 13 držav članic eh, Evropske unije še vedno ima uh, slaba posojila više od 5 odstotkov in dobro je, da ste začeli z javnim eh, posvetovanjem o tem, uh, kako rešiti vprašanje slabih posojil. To vse vsi pozdravljamo. V primeru uh, Irske imamo 14 odstotna slaba posojila, kar je previsoko. Uh, Vse skupaj smo znižali z 19 odstotkov, kar je dobro in sploh na uh, komercialni strani smo naredili več napredka, več kot uh, na malo podrajenem oziroma hipotekarnem področju. Zanima me, kakšen je vaš eh, nasvet uh, odločevalcem in uh, nadzornikom v naši državi, kako rešiti to vprašanje slabih posojil, še posebej za tista posojila, ki imajo več kot dvoletno dospelost. Govorili ste o strukturnih ovirah. Zanima me, kakšna je po vašem mnenju prva prioriteta pri reševanju teh vprašanj. In na to še eh, Bazel, ki je prav tako predmet razprave v tem odboru. To verjetno veste. Potrebujemo ustrezne uh, instrumente, uh, Eh, interni modeli morajo biti utemeljeni v bankah na tveganju. In zanima me, kakšno je po vašem menju pravno, pravo eh, ravnovesje, kako zagotoviti, da bomo lahko zaupali v bančni sistem, kako bomo zagotovili transparentnost, kako bomo ocenjevali tveganja, ki obstajajo. In zanima me, kako bo ta učinek, eh, ta rezultat na to vplival na stresne teste, ki so sedaj pomemben del bančnega režima. Hvala. Chair. Uh, well, uh, regarding the Hvala, gospod predsednik. Kar se tiče irskih bank in pa slabih posojil, moram reči, da spoštujem delo vaših kolegov pri reševanju te problematike. Sharon Donnery iz Irske vodi eh, ta projekt. In to ravno zato, ker je Irska našla dobro rešitev in naredila veliko eh, napredka. Pri drugih državah eh, gremo v isto smer. Omenili ste EBO in tesno sodelujemo z njimi. Zastopani so tudi v delovni skupini, ki predseduje Sharon Donnery. In to je dobro. Pred kratkim smo oblikovali dva uh, ukrepa, še posebej kar se tiče smernic za zakonodajalce. Imamo projekt analize, v katerem analiziramo osem držav zaradi uh, situacije, v kateri so v zvezi eh, z zakonodajnim okvirom, v zvezi z ovirami pri vzpostavitvi uh, podjetij ki upravljajo s kapitalom in tako naprej. Sedem držav je držav, ki imajo eh, visoko stopnjo slabih posojil, ena država se ne sooča s to težavo, ampak pripravili bomo oceno za 19 držav. Ugotovili smo, da potrebujemo dobra eh, pravila za primere bankrota. In uh, vi ste pripravili, na primer, uh, ideje za bankrot uh, podjetij. To je seveda pomenilo tudi za vlagatelje, ki se zanimajo za uh, naložbe v. Uh, slabo posojilo oziroma, oziroma slabe terjatve. Pomemben je seveda premajhen donos, ki ni interesanten. Potrebujemo odločitve na evropski eh, oziroma nacionalni ravni in eh, potrebujemo zakonodajo, potrebujemo pa tudi sodišča, ki na to izvajajo eh, to odločitve, te odločitve. Imamo eh, določbe za posameznike, za MSP-je in za večja podjetja. Eh, pomembno je imeti ustrezne specializirane postopke, pa tudi eh, možnosti reševanja eh, teh vprašanj zunaj sodišč. In večina držav, ki se sooča s temi vprašanji, gre v to smer. Tako kot Irska, tudi mi začenjamo s kvantitativnimi oziroma kvalitativnimi smernicami. obenem imamo skupno nadzorno ekipo, ki se pogovarja eh, z bankami, tako da eh, zagotovi, da gredo banke v pravo smer čim prej. Seveda vse banke ne morejo postopati tako hitro. Smo ambiciozni, ampak obenem eh, realni. Upoštevati je treba situacijo, v kateri je banka, situacijo z vidika zakonodajnega okvira posamezne države kar se tiče eh, kapitala tako imenovanega risk-weighted assets, je eh, treba slediti mandatu, ki eh, ga je določil notifikacijski organ za bazarski odbor. Ne sme priti do povečanja kapitala, je pa treba korigirati eh, tiste naj eh, slabše podatke. Biti moramo občutljivi na tveganje, eh, standardizirani pristop pa mora biti seveda dober, to je ključnega pomena. Nekatere banke morda eh, ne morejo porabiti veliko denarja za vzpostavitev modelov, za eh, ohranjanje teh modelov pri eh, življenju. Zato potrebujemo ta standardizirani pristop, ki temelji na občutljivosti in na tveganje. Hvala, Primož Berec. Najlepša hvala. O Bazlu 3 se mi zdi, da bi se morali pogovarjati. Gre z, tukaj gre za zelo pomembno temo na evropski ravni. Čakamo, da odbor konča svoje delo, rada pa bi preverila, kakšna so glavna sporočila, ki bi jih moral eh, parlament poslati v svet eh, z vašim eh, vodstvom, kakšne so vaše ocene tveganj in kakšna bi morala biti ta glavna sporočila, ki jih bi morali poslati vazelskemu odboru. Glavno vprašanje, s katerim se ukvarjamo in eh, s katerim se ukvarja tudi baselski odbor in eh, kar ste sami omenili v vodoma, je seveda naslednje. Imamo razliko med eh, američani, ki imajo ponavadi standardizirani pristop in evropskimi bankami, ki uporabljajo interne modele. To me zanima. Euh, pour être entendu, il faut bien sûr qu'on parle d'une. No, če želimo, da nas slišijo, moramo govoriti v en glas in to v Evropi ni vedno nekaj, kar vedno počnemo. Ta pogajanja so eh, resna eh, in težka, kot eh, smo lahko videli in zato je tako pomembno, da govorimo v en glas, da smo enotni. Zato se moramo pogovarjati drug z drugim, tako da imamo na to eh, zedinjena stališča. Nekatere države niso za mizo v bazelskem odboru, so pa članice SSM in eh, mislim, da smo lahko skupaj eh, močnejši. Mislim, da je pomembno tudi to, da pridemo do dogovora. Nikakor nočemo spodbujati eh, bank, da bodo dejale, da je odsotnost eh, dogovora boljša kot eh, slab dogovor. Upoštevati je treba specifiko bančnega sektorja, ne gre za nek boj Evrope proti ZDA, ne gre za boj med modeli nekatere države, naprimer ZDA, v večji meri izpostavljajo, eh, izpostavljajo stresne teste, ki so prav tako modeli. Nihče stresnih testov še ni uporabljal brez modelov, tako da je to zgolj neka druga, drugačna uporaba eh, modelov. Mi uporabljamo tiste modele, ki so zapisani v evropskih eh, zakonodajnih aktih in v dokumentih Bazarskega odbora. SSM mora eh, pripraviti oceno kakovosti eh, teh modelov, ki morajo biti dosledni v 19 eh, državah. Kot v drugih primerjih pri SSM-u so bili pristopi v 19 državah različni. Ravno zato moramo korektno in resno analizirati modele in na to lahko zahtevamo, da jih banke uporabljajo, tako bomo lahko kredibilni v tem dialogu. Je pa treba upoštevati več zadev. Naprimer, veliko je govora o upravljanju eh, s hipotekami v bazilskem odboru, eh, ampak eh, tukaj eh, seveda nismo omejeni z evropskimi bankami in to je treba upoštevati. To so sporočila, ki jih moramo poslati tudi ameriškim eh, kolegom. Nisem pesimistična, eh, kar se tiče pogajen. Mislim, da smo dobro zastopani in pri tem uporabljamo našo vlogo. Najlepša hvala. Paloma López Bermejo. Najlepša hvala, gospod predsednik, in eh, lep pozdrav naši gosti. Pri zadnjih testih niste upoštevali več tveganj, ki dejansko vplivajo na banke. Eh, odločili ste se za nekakšno nekakšno eh, netransparentno kalibracijo. Ne upoštevate naprimer Brexita in pa dejavnosti ECB same. Eh, obstaja tveganje nastanka novih eh, balončkov zaradi razvoja dogodkov v bančnem sektorju. Pozabili ste tudi na več bank v državah, ki se soočajo s solventnostnimi težavami mislim, da v vaših stresnih testih ne vidimo eh, gospodarske realnosti. Eh, in nisem zgolj sama tista, ki to pravi, tudi drugi govorijo o tem. Moje vprašanje je, zakaj vedno postopate tako? Zakaj ponavljate te napake? Drugič, eh, neodvisnost vaših nalog. Danes sem dobo, dobila vaš odgovor na pisna vprašanja o Deutsche Bank. Prišlo je do škandala v zvezi z nakupom Eh, UHA. Zakaj eh, niste, na primer, govorili o drugih bančnih eh, organih? Ste manipulirali z rezultati zato, da bi dali ljudem drugačne rezultate. Ti stresni testi niso namenjeni ocenjevanju sistemskega tveganja. Moje vprašanje je naslednje. Če ne moremo oceniti sistemskega tveganja novega finančnega kolapsa, zakaj torej to počnemo? in na to še Bazel. A se strinjate eh, s komisijo, da je treba razvodeniti eh, kapitalske zahteve za te nove banke? Uh, Več vprašanj ste zastavili. Pravite, da stresni testi ne upoštevajo vseh tveganj, s katerimi se soočajo banke. To je res stresni testi niso neka napoved ekonomske ali pa finančne situacije. Usmerjeni morajo biti na točno določena tveganja, če želimo, da eh, jih bomo sploh lahko izvajali, če želimo, da bomo lahko na podlagi teh testov prišli do sklepov. Moram pa vam povedati, da Eh, nismo mi v SSM tisti, ki se odločajo. Eh, EBA odloča o eh, obliki teh stresnih testov in EBA pri tem uporablja več različnih deležnikov, ko se odloča o scenarijih. Naprimer, smernice komisije o osnovnih scenarijih, na to ocena tveganja. Uh, odbora za sistemska tveganja in oni sodelujejo z GD za finančno stabilnost ECB-a, eh, e ki ni del eh, SSM-a. Mi smo verjetno edini, ki nimajo besede eh, pri tem odločenju. Mislim, da je to pravilno, zato ker bi lahko prišlo do navskrižja interesov. Te scenarije pač jemljemo zato, ker so in poskušamo upraviti dobro delo. Mislim, da SRB zagotavlja te eh, razsežnosti, eh, ki se tičejo makroekonomskega tveganja. Seveda pa imamo 28 držav članic v Evropi in zavedati se je treba, da so situacije različne, kar se tiče eh, makroekonomskega nadzora in okoliščin. vse države in vse banke v tem trenutku pač ne potrebujejo takšnih eh, makroekonomskih nadzornih eh, orodij. Je pa res, da uh, imamo modele, ki upoštevajo tudi te situacije. Kar se tiče morebitnih pomankljivosti strehnih testov, nekatere ste omenili, strinjam se, da moramo od časa do časa ponovno razmisliti uh, o izvajanju teh stresnih testov. Že nekaj časa sedaj uporabljamo isto metodologijo. Pripravljeni smo se pogovarjati z Evropskim bančnim organom, razpravljati z njimi in uh, revidirati metodologijo. Naslednji projekt nas čaka ne naslednje leto, ampak uh, eno leto pozneje, ker je takšen pač sistem. ne strinjam se z vami, kar se tiče eh, Deutsche Bank. Metodologija stresnih testov pomeni eh, statično eh, bilanco, kar pomeni, da morajo banke vsako leto ponavljati iste zadeve če bi vzeli eh, dinamične bilance, bi dobili napačne rezultate, s statičnimi bilancami pa moramo vedno na enak način pregledati eh, prošnje bank. Najbolje je seveda, da rečemo ne vsemu. To je najbolj preprosto in včasih eh, želim tudi sama zauzeti takšno stališče. Ampak, če želimo biti pošteni pri nadzoru, moramo biti pošteni eh, na splošno in zato upoštevamo zadeve, ki jih dobimo. In Deutsche Bank eh, je bila takšna zadeva. Imeli smo še eno takšno zadevo, ki ni bila del stresnih testov eh, EBE, ampak v stresnih testih SREPA. Stresna testa sta bila izvajena na enak način zasebna operacija je bila uh, končana, šlo je za uh, izkaze iz leta 2015 za Deutsche Bank, to so uh, izvajali mm, drugi nadzorniki, ne mi. In uh, avtorizacije uh, kitajskega nadzornega organa še ni bilo, je pa to seveda odvisno od drugih uh, stvari pri takšnih velikih. Uh, operacijah verjetno pride do stikov prej, zato da se zagotovi, da ljudje ne zapravljajo svojega časa v primeru nasprotovanja. Mislili smo, da smo imeli vse eh, prave argumente in eh, takšnega mnenja sem eh, še vedno zdaj. Vse skupaj je bilo objavljeno material je bil objavljen, ljudje so lahko eh, računali vse skupaj, kakor so želeli. Upravni oziroma nadzorni odbor eh, SSM-a in EBE eh, sta o tem glasovala. Takšna je situacija. Mislim, da nismo naredili nobene napake in ene banke nismo obravnavali drugače kot drugih bank. To je nepravilna trditev. Hvala, Sven Gigold. Annual... Hvala, pozdravljeni tukaj na javni predstavitvi. Najprej želim povedati, da se ozračje v zvezi z finančno regulacijo spreminja. Pravila se zaostrujajo, tudi ton se spreminja in povedati moram, da sem v splošnem zelo zadovoljen, da imamo SSM. Brez tega sem pripričan, da bi v Evropi imeli zdaj tekmo navzdol v smislu nadzora. Zato mislim, da upravljate dobro delo. To želim povedati na začetku. Kljub temu pa menimo, da niste popolnoma imuni na ta duh. Kaj se je torej zgodilo? v zvezi z obravnavo MDA in razdelitev zahtev v drugem stebru na smernice in obvezujoče ukrepe. Zato ni utemeljitve v evropski zakonodaji. Mislim, da ste tako popustili pritisku velikih bank in šli ste še onkraj tega, kar je zagotovila EBA in kar je zagotovila komisija. Drugič, kar zadeva stresne teste, pri Deutsche Bank moramo biti jasni. Pravila pravijo, da so izjeme mogoče, če je bila transakcija izvedena v celoti. Ta transakcija, za katero je bila upeljana izjema, ni bila izpeljana leta 2015. Kitajske oblasti so to šele pred kratkim potrdile. Zato niste sledili pravilom, in zato je EBH te izjemi dala posebno oceno v svoji objavi. Lepo prosim, da mi odkrito odgovorite na te besede, zato ker ne moramo dovoliti, da stresni testi ne bodo konsistentni za vse države članice in za vse banke. Učinek je bil ta, da je videti, kot da je razmerje dolga za banko več kot 3 odstotke dejansko pa je manj kot 3 odstotke. Vaše pismo gospodu Dimaziju ni primerno in mm, videti je, da niste ravnali v skladu s svojimi pravili. Prvič, hvala. Strinjam se z vami, da ne bi smeli spreminjati besedila uredbe, kajti uvajanje novih uredb še ni v celoti končano, te uredbe, te, ta pravila moramo v celoti upeljati, ne smemo pozabiti, kje smo začeli, mislim, da so bili naši koraki potrebni in seveda moramo zakonodajo izvajati. To je tudi mnenje SSM-a, ne želimo si več zahtev v okviru prvega stebra, po našem mnenju je to v redu, zato želimo izpolnjevati vse zahteve, kar zadeva smernice v okviru drugega stebra, glede sprožilnika za največji znesek za distribucijo. Komisijo smo prosili za pojasnitev, kajti naši pravniki so nam govorili, da obstajajo različna možna tolmačenja, kaj je treba storiti v zvezi z prednostnim redom teh rezerv. Pojasnilo smo dobili in seveda smo potem ustrezno tudi ukrepali. Cilj je, da smo imeli zahteve in smernice v drugem stebru, ki so v splošnem v skupku enake kot eh, zahtevki v okviru drugega stebra v preteklosti. Želimo imeti stabilnost, seveda smernice so zelo resne, pričakujemo, da bodo banke ravnale v skladu s temi našimi smernicami, ampak to ne pomeni največjega znes, zneska za distribucijo. Gospod Gigold pravi, da ste bili stroži od komisije, zato niste imeli govornika govoriti drug preko drugega tolmače ne moremo tolmačiti. I don't, I don't think so, frankly. Uh, but I will be happy to, to, to... Ne, ne strinjam se z vami, ampak uh, o podrobnosti bom z veseljem govorila z vami. Omenili ste velike banke. Tisto pismo velikih bank je prišlo leta 2015, ne leta 2016. Leta 2015 smo izvedli smernice EVA. Potem je komisija podala pojasnilo za leto 2016 in to je to, kar smo storili. Upali smo, da bomo upeljali pravo rešitev in seveda računamo, da bodo banke ravnale v skladu z našimi smernicami. To pa ni relevantno za največji iznesek za distribucijo, kajte tukaj ni avtomatizma. Začne se z dialogom, potem je treba predložiti načrt za kapitalske rezerve in tako naprej. To je razlaga, zakaj ta znesek ni relevanten. Kar zadeva primere Deutsche Bank, mislim, da smo naredili, kar je bilo treba. Rekli ste, da mora biti operacija končana, no, ampak tukaj ne gre za enkratni ukrep. Ko je zadeva enkrat izpeljana, je v pilačnih vsotah in zadeva ni bila popolnoma jasna, zato se je pojavilo vprašanje. To ni odločito samo EDA, ali bodo to odločitev razkrili ali ne. To je bila odločitev tudi SSM-a. Poskrbeti smo želeli, da bi bilo to javno znano, morda smo bili preveč pošteni, morda nismo bili dovolj strogi, morda bi bilo dobro, če bi vedno rekli ne, to bi bilo potem lažje, ampak včasih bi to vodilo do res neumnih rezultatov. Zato pač moramo resno preveriti vsa vprašanja. Vse banke obravnavamo na enak način. Hvala. Hvala, da bomo institucionalno pošteni, moram dodati, da so seveda vsa mnenja legitimna, ampak revizijo drugega stebra je zahteval tudi parlament in naš namen je bil, da bi se izognili 81 kuponom in drugim instrumentom, ki jih je še zdaj treba uporabljati, zato da bi bili strogi v zvezi s tem. In EBA mi je sprejela to rešitev, kolikor vem. Marko Valli. Si. Grazie, prezident. Hvala, predsednik. Z velikim interesom sem eh, sledil temu, kar se dejali več z Deutsche Bank, kar torej zadeva vrednotenje na podlagi zadnjih stres testov in eh, te štiri milijarde s katerimi naj bi zaključili do 2015 eh, in potem naj bi zadeve še izpili v 2016. No, očitno obstaja možnost za vrednotenje različnih primerov za sprejemanje diskrecijskih odločitev v skladu s predpisi, ampak problem je v tem, da v banki, kot je Deutsche Bank, torej sistemsko pomembna banka, ki že itak uživa zelo pretresno obravnavo, kajti niso, niso vključene vsa sredstva iz eh, tretje ravni in tako naprej. In z tega vidika uničuje bančni trg, ker po eni strani se povdarja kreditno tveganje, po drugi strani pa se ta tveganja, druga tveganja popolnoma pustijo ob strani. Torej, sprejeli ste odločitev za reševanje največje nemške banke, ki seveda sopada z največjimi globalnimi finančnimi interesi in eh, Če pogledamo Deutsche Bank in to primerjamo z Špansko banko, vredno 2,7 milijarde evrov, zakaj so tu bile pač možne določene operacije, drugot ne? Tu gre za to, da se na mednarodni ravni kaže, da SSM in ECB, eh, e kot vse ostale nacionalne centralne banke, eh, deluje v razkrižju interesov z mednarodnimi visokimi financami, daje ocene in vrednotenja, ki niso ravno primerljive z realnostjo. In zakaj torej verjeti v bančno unijo in v enotni nadzorni mehanizem, če pa to potem ne odpravlja vzrokov za bančno krizo, pa naj gre tu za eh, krizo financ, ker gre za tveganje bank, ki se bodo lahko sesule same vase. In eh, obstranica pušča pa tiste banke, ki morda celo posodijo kakšen evro realnemu gospodarstvu in torej držujejo evropsko. če lahko zastaviš vprašanje, ker po dve minuti. Moje vprašanje je, zakaj drugačno oba naenkrat že v nebri? Hvala lepa, hvala za vaše vprašanje. Ne želim govoriti o posameznih bankah, ampak ta banka, ki ste jo omenili, je je banka, pri kateri se nič ni dogajalo leta 2015, vse je bilo leta 2016 in banka ni prosila za nič, zato ker to ne bi bilo relevantno. Ne vem, odkot to prihaja. Ne gre za podobno situacijo z drugačnim rezultatom, gre za popolnoma drugačno situacijo. Niti vprašanja nismo dobili. Zato ne razumem tega. Vem, da je bilo to v časopisih, ampak eh, če je bilo v časopisih, ne pomeni, da to drži. Toliko v zvezi s tem in svetujem vam, da navežete stike z španskimi nadzorniki in mislim, da vam bodo povedali enako. Finančno tveganje, tržno tveganje. in besede, da nismo dovolj natančno izvajali nadzora, to ne drži. V okviru celovite ocene smo zelo intruzivno ocenjevali tržno tveganje in to vedno velja, kajti gre za resna tveganja, ki jih tudi resno vzamemo, še posebej po krizi. Ampak. Kolikor vem, se je to dogajalo tudi pred krizo še enkrat, banke obravnavamo popolnoma enako, kar zadeva tveganje za kredite, tveganje za trg. Ne želimo si, da bi se ustvarjale negotovosti zaradi trgovanja bank. Hvala, Barbara Kapel. Hvala lepa, gospod predsednik. gospa Nui, danes ste rekli naslednje. Banke, ki se prilagodijo, bodo uspešne, tiste, ki ne, pa bodo propadle. Glede na to, da je gospodarstvo takšno, kot je, nizke so obrestne mere in tako naprej, konkurenca je velika, tudi fintech predstavlja konkurenco. Zanima me, kako naj se banke prilagodijo. Omenili ste 5 odstotni dobiček in tudi dodatno konkurenco nebančnih institucij. Ehm, imam tri vprašanja. Najprej, kar zadeva konkurenco in regulativo, torej odnose med bankami in nebankami. Banke morajo delovati zelo pregledno in za nje veljajo strožja pravila kot za banke v senci in za fintech in te nebanke predstavljajo že tretjino bančnega trga. Zanima me, ali menite, da bi morali regulirati tudi fintech in banke v senci, zato da bi zagotovili enake možnosti za vse. Če je odgovor da, me zanima, ali obstaja že kakšna časovnica za to. Drugo področje, tveganja za davčni dolg, MRL, e in drugi predpisi zavezujejo banke, da vlagajo v varne naložbe. Ampak, če želijo biti banke dobičkonosne, morajo vlagati tudi v bolj tvegane naložbe. Veliko jih vlaga tudi v državne obveznice. Pravite, da ne bi bilo smiselno, da bi to omejili z višjimi kapitalskimi zahtevami v Milano ste predlagali naslednje. Revolucionarno bi bilo naslednje, da bi omejili količino državnih obveznic, ki bi jih lahko imeli. Zanima me, kakšne posledice bi to imelo za finance držav in zanima me, kaj menite, da bi eh, to lahko dvignilo eh, cene državnih obveznic. Kako bodo potem banke lahko izpolnile zahteve glede razmeri zadolženosti? Hvala. Dobro vprašanje, upam, da nič ne bom pozabila. Banke bi morale razmisliti o svojem poslovnem modelu in se prilagoditi. Banke morajo biti učinkovite. Razmerja stroškov in prihodkov so relativno visoka. To pomeni, da obstaja veliko manevrskega prostora za to, da se uveže več učinkovitosti in da se zmanjša stroške. V drugih situacijah bo morda prišlo do prekomerne kapacitete na področju bančnih zmogljivosti. To pomeni, da bo morda prišlo do združitev v nekaterih državah ali v nekaterih situacijah, zato da bi bili bolj učinkoviti. To se do neke mere že dogaja. V, smer, v to smer pač morajo banke iti. Ne gre za strategijo, gre za orodje. Digitalizacija bankam pomaga za to, da zmanjšajo razmerje stroškov in prihodkov. Ne gre samo za digitalizacijo za stranke, ampak avtomatizacija, dobra avtomatizacija, dobra informacijska tehnologija, tudi to so dobra urodja za to, da se zmanjšajo stroški. Kar zadeva konkurenco z nebančnimi institucijami, res je, gre za enako tveganje in enaka pravila bi morala veljati, kjer je ne mogoče. Podpiramo predloge komisije za to, da bi se lotili bančništva v senci. Podjetja Fintech izvajajo kvazi bančne operacije ali bančne operacije, ki spodkopavajo pošteno konkurenco z bankami. In če se to dogaja, potem bomo mi to seveda natančno spremljali in podjetja fintech bodo potrebovala storitve bank za določene elemente svojega dela in tako bodo banke lahko prav tako sodelovali z temi strankami. konkurenca pa je precej velika v tem novem okolju in banke bodo morale najti način, da bodo uspešne v tem konkurenčnem okolju. Zato je treba razmisliti o učinkovitosti in razmisliti morajo o svojem poslovnem modelu. Kar zadeva zadolženost držav, sredstva kjer tveganja ni, ne obstajajo, to smo se naučili v krizi. Prav tako vemo, da je to nekaj, kar bo trajalo še nekaj časa. Pančna unija je bila oblikovana zato, da bi razbili vez med bankami in državami. obstaja to razumevanje, da je treba nekaj storiti na evropski ravni in tudi na mednarodni ravni. V zvezi s tem moje priporočilo je naslednje. To je dolga pot, dolgo časa bo trajalo, da bomo prišli tja, kamor želimo iti. Mislim pa, da bi bilo najbolje, če bi začeli čim prej, da bi začeli postopoma, zato da bomo imeli ustrezno spodbudo ne pa da bi spodkopavali finančno stabilnost. To bi moralo biti del mednarodnega svežnja, zato da bomo zagotovili enake možnosti za vse evropske banke. Hvala. No, uh, Jose Manuel Fernandez, sorry, I confused you with the... Gospod Fernandez, se opravičujem. Hvala lepa v vsakem primeru. Hvala, gospod predsednik. Tudi sam želim pozdraviti gospod Nuj. Zanima me kapitalizacije javne portugalske banke. Zanima me, kakšna je bila vloga ECB-ja preko SSM. pri tej dokapitalizaciji banke me zanima, kdo je informacije o ponovni kapitalizaciji poslal ECB in ko je predsednik SSM imel sestanek z Antonijem Dominguezom, ki je trenutno predsednik nadzornega odbora te banke, da bi začeli proces ponovne kapitalizacije te banke. Torej me zanima, kdo je posredoval te informacije. ECB. Hvala. Sem članica nadzornega odbora SSM in moja naloga je, da poskrbim, da bodo banke ustrezno kapitalizirane in da se njihove pomagljivosti ustrezno obravnava. To velja za to banko in za vse ostale banke in če je banka javna, v jav, lasti države in če država namerava ostati lasnik banke, potem je to pač tako. To ni posledica krize. In v tem primeru je pač jasno, da se javna banka obrne na javnost, da zaprosi za več denarja. To je čisto preprosto. Ampak, če gre za javno banko, mora biti to izvedeno pod nadzorom GD za konkurenco. To pomeni, da je treba poskrbeti, da je javni denar, ki je na voljo banki, dan banki pod ustreznimi pogoji, zato da to ni državna pomoč. Obstajajo merila, ki jih je treba izpolnjevati. Vračilo na vložen kapital mora biti enako kot pri zasebnih vlagateljih in tako naprej. Gospod Kukman iz GD za konkurenco bi vam to lahko razložil. To drži za to banko in tudi za vse druge banke v javni lasti. Pri tem nimamo nobene besede in nobene vloge. Rekli ste, da smo se sestali z gospodom Domingizom. Sestali smo se, ko je prišlo do menjave na vodilnih položajih. Banke, da, to pač seveda nadzorniki počno, kajte mi smo odgovorni za ustrezno oceno in odvisno od sistemskega pomena banke, se pač seveda sestavljamo z ljudmi, ki so jih banke imenovale za nadzornike više menedžerje ali člane uprave. To je pač tako. Nobene razlike ni, ali gre za javno banko ali zasebno banko. Za GD za konkurenco je pomembno le, da se naložba izvede tako, kot bi jo izvedel zasebni vlagatelj. To je edina razlika. Hvala, Jakob von Feitzeker. Hvala lepa, gospod predsednik. Gospa Nui, hvala, da ste tukaj. Morda bi začel z vprašanjem, ki je povezano z rezultatom volitev v ZDA danes dopoldan. Mislim, da je to boleč opomnik pomena zaupanja v vlado in institucije. Vaša institucija je veliko političnega kapitala vložila v to, da bi odgovorili na finančno krizo. Vi imate torej zelo veliko odgovornosti na svojih plečih. Tega se zavedamo. Ampak, če imate to odgovornost, potem se pojavi vprašanje, kako bi lahko delovali z ustrezno mero previdnosti. Za vas bi to pomenilo, da je treba poskrbeti, da so bilančne vsote hitro počiščene, kajte to bo vodilo do rasti in delovnih mest. In to je seveda dobro tudi zato, da ljudje zaupajo institucijam. To pa morda ne bi pomenilo, da bi popuščali pred posebnimi interesi bank ali vlad. Pregled kakovosti sredstev se je začel leta 2013 to torej, je že kar nekaj časa nazaj in takrat naj bi to dosegli. Leta 2016 pa še vedno potrebujemo delovni, delovno skupino, zato da smo dosegli nekaj, kar bi morali že doseči prej. Moje vprašanje je torej, kako boste ravnali z ustrezno mero previdnosti v prihodnih mesecih in letih, zato da boste poskrbeli, da ne bomo imeli težav z zaupanjem. Moje drugo vprašanje je mnogo bolj specifično, to je povezano z bazlom 3, bazlom 4. Če sprejmemo, da so modeli tveganja bank pač realnost, ki bo ostala takšna kot je, tudi če bodo banke pri tem vedno boljše, potem je seveda jasno in logično, da bo element ustrezne strategije pri oceni tveganja tisto, kar imamo do sedaj in tudi napake pri rezultatih, zato da bi lahko ublažili morebitna odstopanja. Zanima me torej, kakšni, kakšni so vaši instrumenti, ki jih imate na voljo, zato morda bi lahko te cilje dosegli na bolj inteligenten način. Hvala hvala. Povem vam lahko, da se zavedam zaupanja, ki mi je bilo dano, meni in SSM. To je res velika odgovornost in želimo si. Ravnati v skladu s tem zaupanjem, ki nam je bilo hmm, dano. Kar zadeva pregled kakovosti sredstev, to je pregleden proces in ugotavlja slaba posojila, slabo zadolženost skupaj s komisijo in tudi EBA je pri tem sodelovala. Zahtevamo razumno mero rezerv, zato da bi pokrili te morebitne izgube. To pomeni, da je mogoče z temi sredstvi relativno dolgo preživeti, ampak to ni dovolj. Ni jih mogoče kar takoj prodati na trgu, ne glede na ceno. Niso mogoče niti razprodaje za to, da bi odpravili težave. Zdaj nas čaka drugi korak. To pomeni, da je treba bankam povedati, da je že dobro, če imajo ustrezne ravni rezerv, zato da lahko nadaljujejo z delom, ampak to ni dovolj, kajti banke morajo financirati gospodarstvo, ne pa da se posvečajo temu, kako bodo preživele z težkimi bremeni, ki jih imajo še iz časov krize. Zato je treba pospešiti postopek, takšno je pač življenje, upoštevati moramo situacijo takšno, kakršna je, upoštevati moramo različne pravne sisteme, pravne okvire. Zato je zdaj tista stara ali zgodovinska sredstva, tako da je pač treba zadeve primeriti po posameznih primerjih. Banke prosimo, da nam podajo svoje načrte v zvezi s tem, kako bi lahko čim prej rešili te primere z slabimi posojili če primeri in načrti niso dovolj ambiciozni, potem jih pač prosimo, da storijo več, če menimo, da bi banka to lahko storila. Za prihodnost pa je tako. Objavili smo smernice in morda jih bomo v prihodnosti objavili še več, ampak upamo, da bodo ta izpostavljenost ali ti dolgovi veljali samo za primere od prej in da nova posvila ne bodo zašla v to situacijo. Bazel, modeliranje tveganja, seveda, to obstaja in to je odvisno tudi od kompleksnosti modelov, kompleksnosti operacij, določeni modeli pač niso tako zapleteni razmerje zadolženosti je dobro varovalo, zato da poskrbimo, da če ni dovolj uh, sredstev, ki so pretehtana glede tveganja, potem je treba zagotoviti druge ukrepe. Mislim, da upravljamo dobro delo, da zagotavljamo, da banke preverjajo modele, da so modeli kakovostni. To morda ni vedno potrebno, ampak eh, gre za pogajanje, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Seveda pa je odvisno, kako bodo pogovori potekali, te rešitve pa je, da bi imeli nov standardiziran pristop, ki bo ostal preprost, ampak bo, bil, bo tudi upošteval tveganje. Mislim, da gremo tukaj v pravo smer. Manj bo spodbud za to, da bi banke pripravljale modele, ki veliko stanjajo in kjer so vzdrževalni stroški visoki. To ne bo potrebno, zato ker gre za preprostejše banke, standardizirani pristopi pa so lahko tam dobri in upoštevajo dovolj tveganja. Mislim, da je del rešitve nekaj, kar bi bilo dovolj stabilno in ki bi dovolj upoštevalo tveganje. Hvala. Gospod Jose Manuel Fernandez. Bom poskusil po francosko, kajti na ta način se bomo ognili tolmačenju in mogoče je to boljše. Transparentnost je verjetno najboljša politika in eh, najboljša pot. In eh, verjetno je potrebna tudi neka kultura odgovornosti, kajti kaj se zgodi, da nihče ni odgovoren, nacionalni parlamenti ne morejo uh, zastaviti vprašanj ECB. ECB se sooča sicer s konkretnimi vprašanji, ampak ko jih dobi, na njih ne odgovarja. ECB, torej eh, mehanizem za nadzor, ne igra vloge pri rekapitalizaciji oziroma dokapitalizaciji portugalskih eh, državnih bank. Tudi to je vprašanje. In sprašujem se, ko imate sestanke s predsednikom portugalske državne banke, ali so to formalni sestanki ali so to neformalni sestanki. Potem še eno vprašanje. Kakšno vrsto podatkov oziroma informacij je ECB postala za začetek procesa. Kakšne so bile informacije glede kreditev, glede sredstev, eh, kakšne so bile projekcije, eh, napovedi izgub, na kakšne datume in tako naprej. To mislim, da je pravo mesto za to, da se zagotovi transparentnost in uh, kot sem dejal na začetku, transparentnost je vedno najboljša pot. Hvala. Hvala za to odlično francoščino, ki mi omogoča, da neposredno odgovorim. Ja, mislim, da je transparentnost nekaj dobrega, nedvomno, ampak seveda je na nas tudi obveznost eh, varovanja poslovnih tajn in tako pač ne vem, moram dajati informacije o tem, kako se sprejemajo odločitve o posameznih bankah. Vse kako pa vam lahko odgovorim, kajti to, kar smo storili pri tej banki, je enako, kar počnemo pri vseh ostalih bankah. Ne bom rekla, da nismo bili odgovorni, da ni bilo, da ni bilo odgovornega pri tej deokapitalizaciji. Ko se neka banka znajde v eh, situaciji, kjer je kapitalsko šipka ali drugače v težavah, seveda od teh bank zahtevamo, da se dokapitalizirajo in da te svoje probleme rešijo. In to smo storili pri tej banki na podlagi nadzora na terenu, ki smo ga naredili, smo prišli do teh zaključkov. Zdaj, če zahtevate datume za posamezne stvari, nijam jih v glavi. Vsakakor govorimo o obdobju dveh let. Prej niti nismo bili mi eh, pristojni, tako da v vsakem primeru eh, gre za bližnje, bližnjo zgodovino. No, v okviru našega nadzora smo upravili pogovore s predstavniki bank, dobili smo številke od bank te banke, te številke banke, vse pošiljajo redno svojim nadzornikom, opravili smo preglede na terenu, ehm, podali smo tudi zahteve glede lastnih sredstev, glede torej, kapitalske ustreznosti in namesto, da bi šla ta banka na trg in na ta način pri investitorjih eh, našla sredstva za dokapitalizacijo, eh, torej eh, ta sredstva zahtevala od svojega lastnika, torej portugalske države. Zdaj, kaj je drugega, drugačnega tu v primerjavi z bankami, ki gredo na trg po nov kapital? Direkcija za konkurenčnost Evropske komisije s tem vstopi v igro in preveri, ali so javna sredstva uložena v to banko, uložena na enak način, kot bi to storil katerikoli zasebni investitor. In eh, med vprašanji, ki se zastavljajo, se v banki zastavi tudi eh, vprašanje oziroma se poda zahteva, po kapitalskem donosu v enaki višini, kot to zahteva zasebni trg. In gospod Kupman iz eh, Generalne direkcije za konkurenčnost je moral izkazati, da bo ta investicija zagotovila enak donos, sicer ne bi prišlo do dovoljenja eh, cele vrste drugih eh, državnih bank, tudi nemških, ki pridejo pred generacijo za konkurenčnost in ne zahtevajo dokapitalizacijo, ampak gre za čisto običajno dokapitalizacijo v zgodbi neke banke, nikakor ne gre za državno pomoč. E, toliko, no. Ja, srečala sem se z gospodom Domenkezom, konec koncev se stanem se z vsemi bankiri, ki se želijo z menoj sestajati. Mislim, da je to dobro in prav za nadzornike, tako da sem se z njim srečala, prišel je v Frankfurt sodelovala sem tudi na konferenci na portugalskem in tudi ob tej priložnosti je prosil za stanek, tudi v takšnem primeru vedno rečem da, tako da to ni nič eh, izjemnega, da smo se sestali zdaj, ali je to formalno ali neformalno, ne vem, ne znam tukaj v bistvu razlikovati. Dejstvo je, da kadar govorim, eh, to, kar govorim, predstavlja zaveza, tako da kar se mene tiče, je vse formalno. Tako da sem opravljala neko čisto osnovno delo, običajno delo vsakega nadzornika kolegi, ki v okviru pravil eh, o ustreznosti vodstvenih delcev v bankah, torej pravil glede fit and proper, eh, tudi opravljajo formalna srečanja s temi predstavniki bank in, eh, in člani uprav. Tako da je to za nas nekaj rutinskega. Hvala, Alfred Sant. Thank you, Mr. Chairman. The, madam, the Eurosystem... Hvala, gospod predsednik. E, Eurosistemu se je uspelo ogniti dvojnim predpisom eh, in eh, nima enake zatev za tako imenovane korespondentne banke. Eh, in sicer imamo predpise na evropski, globalni in nacionalni ravni. Na ta način se zagotavlja, da se tveganja enotno in dosledno pokrivajo na celotnem območju evra. Ampak tako imenovane korespondentne banke so zaključile poslovne odnose z določenimi regijami in določenimi razredi strank. Več razlogov je za to, predvsem Eh, prekomerni eh, stroški skladnosti, eh, tveganja, ki jih nosijo te banke pri poslovanju z bankami v drugih jurisdikcijah in pa težave zaradi morebitnega nenamernega upletanja v pranje denarja ali financiranje terorizma. Zato je v okviru strategije niženja tveganj Eh, to nekaj, kar lahko sistematično vpliva na konkurenčnost določenih jurisdikcij, to lahko vpliva na težave pri finančnih storitvah in lahko sistematično izključuje določene, določene kategorije eh, strank eh, in škodi bankam, ki predvsem pomaga tistim najbolj ranljivim skupinam prebivalstva. Zato menimo, da bi tu morali ukrepati na politični ravni. To predvsem vpliva na majšne, manjše države v evroobmočju, ki so mm, definitivno v slabšem, šipkejšem položaju. Eh, SSM naj bi zagotovil tesne sodelovanje med bankami, zato me zanima, kakšno je vaše mnenje s tem v zvezi in kakšne politične ukrepe menite bi lahko sprejeli, da se ta problematika reši na evropski in mednarodni ravni. Hvala. Well, uh... Hvala. Ja, vem, da je več bank bistveno omejilo svojo dejavnost. Uh, korespondenčnih bank, to je eh, lahko seveda eh, vir skrbi in pomislekov za manjše države v okviru SSM. Zdaj, žal, to ni zahteva SSM, da se omeji dejavnost korespondenčnih bank. Razlog eh, za to tiči v tem, da je potrebno zagotoviti skladnost s pravili za varstvo potrošnikov, preprečevanjem pranja denarja in ta pravila so se poostrila. Zahteve so više, kot so bile. Banke se bolj zavedajo teh tveganj in kot nadzornica menim, da je to prav, da se banke bolj zavedajo tveganj. To je torej razlog. Upam, da s tem, ko se SSM jemlje kot enotno jurisdikcijo, postaja zdaj enostavneje za banke v okviru SSM, eh, da zagotovijo ustrezno pokritje za tveganja. Nismo še tam, ampak to, to pač je upanje, ki ga gojim. Kar pa zadeva ostalo, pa moram reči, da ne vem ravno, kaj bi lahko na, na moji ravni, kjer sem jaz dejavna, storili. Ker to ni nekaj, na kar imam kakšen velik vpliv. Hvala. Pablo Salba. Hvala lepa, gospod predsednik, hvala lepa, gospod Nui, za vašo prisotnost. E, rad bi vas vprašal glede svežnja o listininju sekuritizacija. Sam sem eden od eh, sodelujočih pri tem projektu. Najprej me zanima, kako je s projektom IRIAK, prav tako pa z zahtevami po zadržanju določenega odstotka. Vaše mnenje, prosim. Ja, hvala lepa. Torej, ja, kar zadeva prejšnji bazelski svežen, ta bo kot takšen eh, zdaj uvedel strože pravila glede listinjenja. To torej je tisti kontekst, v katerem se skupaj poteka in se odvija. Glede vprašanja enostavnega, transparentnega listinjenja, seveda mi kot nadzorniki zahtevamo ustrezno obravnavo teh produktov z vidika previdnostnih ukrepov mislim, da so predlogi in to je stališče ECB, torej predlogi komisije, razumni in eh, to smo vsekakor zelo podprli, ker pa zadeva zahtevo po zadržanju. Zdaj imamo petodstotno zahtevo in eh, za enostavno listinjenje je to dovolj, je to dovolj zadostno in razumno. Mislim, da ni upravičeno zahtevati več. Za ostale oblike listinjenja, če gre torej za tvegane inštrumente, pa bi bilo morda kaj takšnega smiselno. Nikakor pa, po mojem mnenju, vsaj ne za tiste čiste, čisto preproste, transparentne prijeme na področju listinjenja. 5 odstotkov je tisto ti prav, ki mislim, da ga velja ohraniti. Hvala lepa, Eva Kajli. Hvala lepa, najprej hvala lepa za vaš odziv na moje pismo o banki Atika, se pravi, da bo ECB uporabila urodje, ki jih ima na voljo v okviru SSM, da bodo vse banke v evroobmočju imele nadzor na najvišji ravni in tu pričakujemo, kar se da aktivno vlogo SSM pri odpravi neenakosti nekako eh, mernega ali neenakega izvajanja eh, pravil eh, znotraj EU, kar vodi do velikih operativnih tveganj. Moje vprašanje pa zadeva problem znižanja MPL-ev, še posebej na južnih trgih, cilji, ki jih določa SSM in naprimer ta Grška centralna banka, cilji, ki jih je težko doseči glede na trenutni upravni in pravni okvir. Nekaj prvih korakov je že bilo narejenih v smer eh, izvajanja eh, iznesodnih eh, postopkov in poravnav za MPL-je oziroma za slabe terjatve. Pomembno pa je, da se zahteva vsaj eh, ohranitev primarnega domovanja državljanov, ki zaidejo v finančne težave. Ali bo to tudi eh, obravnavano v okviru SSM ali imate morda kakšne druge eh, predloge na tem področju? Hvala. Ja, okvir, ki ga vi omenjate, je okvir, ki izhaja iz pogojev, ki jih je oziroma ki so jih grškim bankam nadeljene institucije, eh, grškim bankam in vladi. Zdaj, kar se nas tiče, še nismo tako zelo daleč pri obravnavi eh, slabih terjatov. Eh, zaenkrat še izvajamo posvetovanje glede tega svežnja. Posvetovanje se bo končalo sredi novembra. V tem trenutku bodo potem začele banke izvajati ta svežnj, ki bo popolnoma pripravljeno v začetku leta 2017. No, je pa že vrsta bank, ki sprejemajo ukrepe in uh, skušajo storiti to, kar je prav in osredotočajo se bolj na globalen pogled na slabe terjatve in izpostavljenost eh, slabim sredstvom. Gre za korporativne eh, izpostavljenosti. MSP je celo posameznike, tudi pri posameznikih priobčanih je, so eno hipoteke, drugo so potrošniški krediti, tretje spet eh, hipotekarni krediti za eh, primarno eh, domovanje. Skratka, mi nismo tisti, ki odločamo, kaj je tisto, kar je treba prvo rešiti. Verjetno, kar zadeva primarno domovanje, posameznikov to ne bo prvo mm, na vrsti, kar zadeva. Eh, razreševanje slabih terjatov. Večinoma se začenja pri podjetjih in MSP-jih. E, konec koncev je to nekaj, kar ni zgolj e, samo dobro za banke, tudi za podjetje je dobro, da se ta problem reši. Če se želijo vrniti v posel, če želijo nove kredite strani bank, ki so dovolj močne in varne, da kreditirajo gospodarstvo, morajo tudi banke počistiti svoje bilance, tako da slabe terjatve. Eh, lahko na ta način preoblikujemo v dobre terjatve, če se ustrezno prestrukturirajo. To torej je prva smer delovanja, no, potem pa je dejstvo, da so občanje vedno bolj delikatno vprašanje pri bankah. Zdaj ne pravimo, da naj banke izkazujejo nič odstotno stopnjo slabih terjatev. Ne, dejstvo je, da banke presegajo povprečje SSM, to je nekaj več kot 7 odstotkov, tako je. In eh, tudi v teh primerih banke same pripravijo načrt za obravnavo slabih terjatev, mi zadevo preverimo in opredeli se večletni načrt z ustreznimi ustreznimi imeniki in dejstvo je, da mora banka sama sprejeti načrt, ki je sploh izvedljiv, sicer zadeva niti ni, ni smiselna. Tako da glede tistih prvih ciljev pri, pri sanaciji menimo, da posamezniki in njihovo primarno domovanje ni eh, prvi cilj. Je pa to sestavni del vsega skupaj, mm, tudi pri, pri občanih. In tudi za njih je morda dobro, da se pripravi načrt prestrukturiranja kreditov in da se to potem preoblikuje v eh, dobro terjato, ki se ustrezno servisira in da se torej, posameznike rešiti teh težav, kar je tudi dobro. Hvala lepa, Daniel Nui, hvala za to zelo plodno razpravo. Naša naslednja razprava bo 23. marca 2017. Parlament v mestnem času pripravlja svoje drugo letno poročilo o bančni uniji, ki bo do takrat tudi že sprejeto v plenumu. In eh, nadaljevali bomo s sodelovanjem tudi na drugih ravneh, torej naš eh, kontinuiran dialog z SSM in gospodom Daniel Nuji. Hvala lepa. sorry, it's my uh, mistake. We move to point seven. Se opravičujem, zmotil sem se. Točka sedem, sporazum EU-Kanada. Poročevalec Markus Ferber, beseda je vaša. Ja, hvala lepa, gospod predsednik. Bom kratek. Od leta 1999 imamo sporazum eh, s Kanado na področju konkurenčnosti. Ta sporazum je zdaj predmet novih pogajanj še posebej gre za izmenjavo dokaznega gradiva med evropskimi in pa kanadskimi organi pristojnimi za konkurenco. Torej govorimo o konkurenčnostnem pravu, ne o civilno ali kazensko pravnih zadevah, zgolj konkurenčnostno pravo. In gre torej za eh, primere, ko se naj bi olajšalo Eh, preiskavo primerov, ki ima lahko eh, negativni učinek na konkurenčnost stanja mm, na globalni ravni. Torej, v globaliziranem svetu lahko prihaja eh, do tega, da imajo kršitev konkurence na lokalni ravni lahko tudi globalne posledice in posledično morajo tudi konkurenčnosti organi ukrepati globalno in sporazumi te vrste so konkurenčnostno pravni odgovor na globalizacijo. Sporazum s Kanado je šele drugi sporazum, enega imamo že Švico, Eh, kar zadeva sodelovanje in eh, medsebojno izmenjavo dokaznega gradiva. Kanada bi bila torej druga in eh, verjetno se nedvomno spomnite, da smo že pri zaslišanju gospe Vestager od nje zahtevali, da na tem področju ukrepa še naprej in da sprejema podobne sporozume kot je ta s Švico. No in tu gre torej nekako v smer tradicije, ki smo jo mi zahtevali. Torej predlagam, da to podpremo in eh, vem, da smo mi tu zgolj v vlogi posvetovalnega organa, svet je tisti, ki zadevo ratificira. Postopkovno moramo počakati na to, da nam svet dovoli, da sploh eh, podamo svoje mnenje, ampak to je zgolj postopkovno vprašanje, konec koncev moramo podati svoje mnenje in ko bo do tega prišlo, predlagam, da glasujemo za. Eh, ničesar itak ne moremo spreminjati pri tem sporazumu, ampak dejstvo je, da gre ta sporazum natančno v smer tega, kar že imamo s Švico in kar se je tudi izkazalo za dobro pri Švici v sodelovanju z pod odborom za konkurenčno napravo. Smo o tem že eh, govorili, to analizirali, izkušnje so dobre, tako da moj predlog kot vaš poročevalec bi bil, da ta sporazum potrdimo. Hvala lepa. Hvala lepa. Torej, kot razumem, gre zgolj za postopek s soglasjem 352. Mm, vedno je zelo zanimivo, ko gre za 352. Alfred Sand. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Kot je poročevalec dejal, jaz pa razumem, da je EU in eh, vlado Kanade glede izvajanja konkurenčnostnega prava eh, brez kakršnih koli težav. Sodelovanje med konkurenčnostnimi organi EU in Kanade glede dostopnosti do podatkov posameznih organov, glede nekonkurenčnostnega eh, delovanja oziroma eh, naskrižja interesov, nekaj, kar je v interesu obeh strani, kot smo že dojali, ta sporazum aktualizira in posodablja eh, predhodni sporazum na isto temo, ki je deloval dobro, lahko samo eh, pritrdimo temu. Kanada je država, ki v polni meri eh, izvaja enake prakse kot eh, Unija, torej ko takšen eh, sporazum pokriva področje kot je spoštovanje. Eh, varstva podatkov in uh, zasebnosti, menim, da lahko računamo na to vrstno spoštovanje na obeh straneh. Rad bi uh, izpostavil dvoje. Najprej svet je komisijo uh, pozval, da 9. oktober 2008, več kot 8 let nazaj, sporoči postopek, zakaj je trajalo toliko časa, da smo prišli do te točke, kolikor vem. Uh, ni bilo nobenega nasprotnega pritiska, kar zadeva eh, zaključitih pogajanj. Glede na česa, kar je dokaj administrativno po naravi in glede česar se obe strani strinjate, da je potrebno nadaljevati za konvergenčnimi politikami konkurenčnosti, je napredek pri doseganju dogovora nekaj, kar bi morali biti bistveno hitreje ali pa morda česa ne razumem. Eh, ne vem, kje so torej morebitni eh, skriti interesi ali zadržki in glede tega nas morate obvestiti. In še druga zadeva, ta sporazum se sklepa eh, v, ob. Eh, mimo CETE. In eh, precenečen bi bil, če kolegi v parlamentu ne bi menili, da bi je to tudi priložnost, da se ponovno odpre razprava o CETE. Tudi tam je poglavje o skupnem izvajanju politik in postopkov za boj proti nekonkurenčnostim eh, aktivnostim. Eh, tu pa je govor o tem, kako v očinu 172 izvajati ta pristop ukrepi za opredelitev nelojalne konkurence, morajo biti nediskriminatorni in zagotavljati postopkovno eh, poštenost. Izključenost eh, takšnih postopkov mora biti jasna in obe strani morate zagotoviti javne informacije glede morbitnih eh, izjem v skladu z svojim konkurenčnostnim pravom in to posredovati drugi strani. Podpis porazuma je torej pred nami in ratifikacija bo v polni meri skladna s CETO. In pri trenutnem sporazumu, čeprav je tehnične narave, je mm, pomembno, da bi ga lahko že samega vključili v CETO, na mesto, da se ga izvaja ločeno. Hvala lepa. Okay. Kora van uh, Nuvenhuizen. Eh, Hvala lepa. Hvala gospodu Ferbriju za še eno poročilo. Uh, bom kar kratka. Mislim, da je ta predlog zelo pozitiven eh, v našem globalnem gospodarstvu. Uh, znotraj resničnega prostega trga nas ne smejo omejevati meje in nacionalne jurisdikcije, ko gre za vprašanje konkurenčnosti. Odprtejši in bolj konkurenčni trgi bodo spodbudili gospodarsko rast in investicije in to vsekakor potrebujemo. Eh, v luči scete naj povem, da je to še en korak v smeri tesnejšega sodelovanja odprtih eh, trgov in boljše zaščite za potrošnike in naše podjetja. Če so kršitve mm, konkurence, nekaj, kar bomo zaznali in preganjali hitreje, bo to bolje za kanadska in evropska podjetja, uh, eh, MSP in potrošnike. Prav tako pozdravljam, da se vključuje tudi element eh, varstva podatkov v nov sporazum. Je pa še ena zadeva, glede katere imam nekaj vprašanj in sicer predlog ne uvaja nikakršnih obveznosti, pušča pa veliko diskrecijske pravice, kar zadeva opredeljevanje, kaj naj bi bili pomembni interesi. Se mi zdi torej pomembno, da opredelimo, kakšni interesi to so in kako bomo te interese opredeljevali in kdo bo to počel, ker je zadeva zelo nedorečena eh, s takšnim opisom, ampak to je tudi edini vprašaj, ki se tu postavlja. Hvala lepa. Um. Hvala. V imenu Guje, izvolite. Beseda je vaša. Gracias otra vez, señor presidente. Eh, bueno, nuestro grupo. Najlepša hvala, gospod predsednik. Hvala za besedo. Naša skupina, skupina GUE, je proti strukturnemu delovanju eh, prava konkurence. Veliko podjetij, veliko eh, javnih eh, struktur je padlo v zasebne roke zaradi eh, sprememb na tem področju. Imamo avtomobilsko industrijo, imamo hranilnice, imamo jeklarsko industrijo in tako naprej. Nikoli nismo gledali na to pravo kot na način varstva potrošnikov, ampak eh, vse skupaj gre v nasprotju z interesom evropskih državljanov. Naprimer, ta eh, sporazum s Kanado ne dodaja kaj novega k tej zgodbi, po našem mnenju. Sploh kar se tiče eh, moči velikih eh, zasebnih podjetij. Ta revizija sporazuma je prišla na mizo istočasno s CETO In tukaj gre prav tako za sodelovanje eh, z agencijami, z, z različnimi organi in mislim, da s tem odpiramo eh, vrata povezava med tema dvema področjima. V vsakem primeru bomo zgolj eh, še okrepili naše stališče. Hvala, sedaj pa ponovno pročevalec. E speaker, that, so da še eh, skupina e NS ima govornico, niso me obvestili o tem, izvolite. Apihec. A smem? Super. Dogovor o tesnem sodelovanju pri uporabi pravo konkurenčnosti iz leta 99 in ne more biti več ustrezen za postopke na, podrobi, na področju konkurenčnostnega prava. Dogovor za Švico je dober vzorec za prihodnji dogovor tudi s Kanado in prav gotovo je nujno, da se izmenjujemo zaupne informacije in dokaznega materijala in da bomo to storili tako, kot je treba. Leta 2016 in v prihodnih letih bo to potrebno. In dve tretjini odločitev na področju konkurenčnostnega prava je bilo sprejetih s pomočjo tretjih držav. Zato moramo sodelovati z njimi in mislim, da je čas, da se trenutni sporozum obnovi. Dobro, da sem to povedala, ne? Super, ne? Ja, ja, res super. Hvala. Samo dva kratka komentarja. Govorimo o pravu konkurence, ne pa o CETI. To je treba jasno ločiti. To ni povezano s CETO. CETA je ločen sporozum. In drugič, seveda lahko imamo razpravo o pravu konkurence. Ampak nekaj vam moramo vseeno povedati. Vprašanje lastninskih pravic in uh, drugih zadev, je vprašanje, kjer Evropska unija ne more vplivati na Kanado. Zato mislim, da sporozum s Kanado ni zdaj pravo mesto za pogovor o pravu konkurence. Kolegica lahko seveda sodeluje z nami v mojem eh, pododboru, ko bomo govorili o vprašanjih konkurence, seveda vabljeni ste, ampak kot parlament smo vedno pozivali komisijo, da postopa, to, so, da postopa tako, kot smo se dogovorili in zdaj jim moramo pomagati. Tvoje besede, kora, so dobre, ampak kar tako ti tudi ne morem odgovoriti, kaj so zdaj tisti pomembni postopki, ki bi jih bilo treba upoštevati, kakor si rekla nekaj časa še imamo, nekaj priložnosti tudi, da o tem govorimo, kajti svet nam še ni dovolil, da bi lahko podali svoje mnenje. Zato, Kora, upam, da bomo imeli dovolj časa, da odgovorim tudi na tvoje vprašanje. Najlepša hvala, s tem lahko zaključimo to točko na enem redu. Na no, vsakem primeru gre zgolj za postopek soglasja in glasovanje, tako da uh, se lahko vrnemo k vprašanju časovnice za glasovanje. Sedaj pa naslednja točka. Pozdravljamo podpredsednika Dombrovskisa. V naši sredi pozdravljam podpredsednika Dombrovskisa. Dobrodošli na tem strukturiranem dialogu. To je prva tovrstna priložnost eh, za izmenjavo mnen s podpredsednikom, potem ko je eh, podedoval ta portfel finančnih storitev. Čaka nas izmenjava mnen o celi vrsti zelo aktualnih eh, tem z tega področja čaka nas eh, svežen CRR, CRD, eh, na to imamo druge predloge o reševanju, bančna unija, eh, unija kapitalskih trgov, listinjenje. Danes se je kolegi pogovarjal o PRIPS, tako da nas čaka veliko dela. To je pozitivna priložnost za razpravo z vami besedo bom takoj predal podpredsedniku Dombrovskisu. Ob 6.30 morate oditi, tako da bomo eh, zelo strogi pri razdeljevanju časa za govor. Gospod podpredsednik, izvolite, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovane poslanke, spoštovani poslanci. Najprej najlepša hvala za povabilo, hvala za pripravo te izmenjave mnenj. Danes je, je seveda poseben uh, dan, uh, večina ljudi se pogovarja o rezultatih ameriških volitev in mislim, da je primerno, da se z, ravno zato pogovarjamo o našem delu, o krepitvi našega finančnega sektorja, ki mora ostati stabilen, podpirati moramo naložbe in trajnostno rast v Evropi. Naše delo na področju finančnih storitev uh, je treba obravnavati v eh, luči širše gospodarske strategije, eh, sploh v eh, luči negotovosti, ki vlada. In tega dela se moramo držati, nadaljevati moramo s pametnimi makroekonomskimi in proračunskimi politikami, izboljšati moramo konkurenčnost, ustvarjati delovna mesta in se boriti proti neenakosti. Ne smemo dovoliti, da ljudje ostanejo daleč zadaj ta pristop bomo eh, obelodanili tudi v naši, eh, našem letnem pregledu eh, rasti. Kar se tiče ekonomske situacije, naša gospodarstva ostanejo, ostajajo odporna in Evropska komisija pričakuje, da bodo vse države članice Evropske unije v naslednjem letu rasle. Tveganje seveda še vedno ostajajo, povezana so z veliko mero negotovosti, kot zakonodajalci, privljavci politike moramo podpirati to rast in zagotavljati gotovost tam, kjer jo lahko. To seveda velja tudi za finančni sektor. Na tem področju moramo graditi na pomembnih reformah, ki so bile dorečene v zadnjih eh, letih, zato da bi okrepili bančni sektor, da bi zagotovili nove vire eh, naložb, da bi zgradili eh, unijo kapitalskih trgov in pa bančno unijo. In zato smo danes tukaj. Naj začnem uh, z Unijo kapitalskih trgov. Septembra smo objavili eh, sporočilo, v katerem smo se ponovno zavezali eh, k akcijskemu načrtu iz leta 2015, pospešiti eh, in izboljšati želimo naše delo. In hvaležen sem Evropskemu parlamentu za podporo tega projekta. Ohraniti želimo uh, hitro uh, delo, želimo spostaviti kapitalske uh, Eh, Unijo kapitalskih trgov in zato želimo čim prej sprejeti prvi svežen ukrepo. Razmišljam o eh, reviziji režima za prospekt, s tem bo laže izdajati eh, lasnište instrumente in pa dožniške instrumente. Graditi moramo tudi na delu neodvisnih institucij, kot je Evropska centralna banka. Imamo tudi predloge za krepitev kapitalskih trgov v Evropi. Pri tem eh, moramo podpirati socialne naložbe, naprimer pomagati moramo pri eh, eh, podjetjih, ki se ukvarjajo s tveganim kapitalom in podjetji, ki se ukvarjajo s socialnim podjetništvom. Vaši poročevalci se trudijo za to, da bi dosegli dogovore. Vsi ti predlogi so namenjeni zagotavljanju naložb za podjetja ta lahko krepijo obnovo Evrope. Zato se moramo čim prej dogovoriti o tem, tako da bomo zagotovili otipljive rezultate in odpravili nekatere ovire, ki so z nami že dolgo pri prostem pretoku kapitala v Evropski uniji. Naj izpostavim troje. Prvič, želimo eh, si pogledati različne pristope eh, k reševanju nesolidnosti v Evropi. V naslednjih tednih bo komisija poskušala razmišljati o eh, prestrukturiranju dolgov podjetij, zato da bi lahko eh, prižgali izredno luč za njihovo prestrukturiranje. Želimo ugotoviti, kako to deluje. Drugič, eh, davčni režimi lahko delujejo tako, da ustvarjajo ovire. Zato si prizadevamo za pripravo kodeksa ravnanja, zato da bi izboljšali to področje. Pred kratkim smo predlagali tudi nove predloge za skupno konsolidirano osnovo od davka na eh, dohodek pravnih oseb tretjič, Evropska unija nima enotnega trga za uh, pokojnine in ravno tukaj bi lahko naredili uh, več z, na področju poklicnih uh, pokojnin. Imeli smo posvetovanje, ki se je ravno kar končalo, sedaj analiziramo rezultate, poskušali bomo ugotoviti, če bo treba naslednje leto pripraviti zakonodajo na tem področju. Obenem želimo še naprej podpirati trajnostno, trajnostne finance. Evropska unija se zavezuje k uporabi vsaj 20 eh, odstotkov proračunskih sredstev iz eh, proračuna 2014-2020 za eh, okoljske ukrepe. Več denarja želimo nameniti temu področju tudi v okviru EFSI-a. Ampak vse to je seveda povezano zaseb, z zasebnimi in javnimi financami. Pripraviti moramo tudi celovito strategijo za trajnostne eh, naložbe. Razmišljamo o potencijalu tega področja za zbiranje finančnih sredstev. Za večjo eh, preglednost pa imamo tukaj direktivo o nefinančnem poročanju. Na to imamo predloge Briana Hayesa iz parlamenta za eh, poklicne pokojnine ki bodo upoštevali različne dejavnike pri eh, odločitvah. Komisija je pripravila tudi eh, posvetovanje o dolgoročnih trajnostnih eh, investicijah in izzivih, s katerimi se soočajo institucionalni vlagatelji na tem področju. Unija kapitalskih trgov mora zagotoviti rezultate za maloprodajne oziroma male vlagatelje. Izboljšati moramo torej pogoje za eh, njih, ne glede na to, kje v Evropi se nahajajo. Potrošniki morajo la, imeti laže možnosti za primerjavo eh, proizvodov med, in, eh, med sabo in morajo imeti možnost za delovanje posod po Evropski uniji. Ta čezmejna narava eh, storitev je zelo pomembna. Evropska unija mora izkoristiti tehnološke in informacijske inovacije, zato da okrepi varstvo potrošnikov. Hvaležni smo eh, Oleju Ludiksonu za njegovo poročilo, pripravili bomo seznam novih ukrepov v naslednjem letu. Dovolite mi, da se sedaj dotaknem bančnega sektorja. Ukrepi za poglobitev kapitalskih trgov so seveda eh, prava pot naprej, obenem pa je treba ukrepiti bančni eh, sektor v Evropi. Bančni sektor je sedaj močnejši in bolje kapitaliziran kot pred krizo in to so pred kratkim potrdili tudi stresni testi. Še vedno pa imamo pred samo veliko izzivov. Številne eh, banke se soočajo s težavami pri kreditiranju gospodarstva zaradi nizkih obresnih mej, nizke inflacije in tako naprej. To pomeni, manj, eh, to pomeni več priložnosti, pa tudi več izzivov za nove poslovne eh, modele. Bančni sektor sam lahko naredi veliko. Prioriteta Evropske komisije pa je zagotoviti pravo okolje, da bo lahko bančni sektor sprejel ukrepe varno in očekovito. Okrepiti želimo bančno unijo s pomočjo naših predlogov za uh, jamstvo za vloge. Veseli smo uh, dela v Evropskem parlamentu. Ester Delanga je tista, ki pripravlja poročilo na tem področju. Na to imamo vprašanje slabih eh, terjatov. Nudimo tehnično podporo s pomočjo naših uh, služb za vloge. Eh, tehnično podporo. Imamo tudi eh, šest eh, priporočil za posamezne države. Z njimi sodelujemo zato, da bi našli primerne, specifične rešitve v okviru državne pomoči in pravil za reševanje bank. Čaka nas tudi uredba in direktiva z tega področja, ki je namenjena dvema smerima. Gre za uporabo mednarodnih standardov, ki jih vsega oblikuje bazelski odbor, tako da bomo omogočili lažje eh, posojanje denarja eh, gospodarstvu in podjetjem. Drugič, gre tudi za večjo sorazmernost. Na ta način želimo izboljšati našo z, eh, zakonodajo, da bo ta eh, čim bolj rasti, eh, eh, namenjena rasti. Ravno zato smo veseli poročila Burgerda Balca. Kmalu eh, želimo zbrati tudi več informacij o celotni zakonodaji o finančnih eh, storitev. Eh, želimo gotoviti, če bi lahko zagotovili večjo sorazmernost te zakonodaje, eh, pri tem pa zagotovili enake rezultate. Morda lahko zmanjšamo birokracijo za podjetja in eh, zagotovimo bolj dosledna eh, v prihodnost osmerjena pravila. Pri pravilih, eh, ki se tičejo kapitalskih zahtev in eh, trgov, bomo morda predlagali nekatere spremembe. Obenem pa še vedno uh, iščemo druge vire tveganja v finančnem sistemu. Upam, da bomo lahko dosegli dogovor na temo uh, skladov denarnih trgov do konca leta. Še vedno morajo ostajati pomemben proizvod za vlagatelje in potrošnike hvala za vaše delo na tem področju. Do konca leta bomo eh, pripravili tudi eh, nov predlog o sanaciji in reševanju eh, centralno sprotnih služb. In pri tem želimo biti čim bolj dosledni glede na obstoječo zakonodajo za sanacijo in reševanje. Želimo se odzvati na posamezne okoliščine teh eh, organov, tako da bodo pripravljeni, če gre kaj po zlu. Naslednje leto bomo pripravili tudi predloge za eh, napredek pri eh, makro nadzor, makro prudencialnem okviru. Želimo, da bodo naša pravila bolj sorazmerna in da bodo institucije na tem področju učinkovitejše. Naj nakratko kratko omenim eh, resolucijo o eh, PRIPS, v katerem je Evropski parlament izrazil svoje pomisleke. PRIPS eh, je pomemben zakonodajni akt in naša prva zaveza je seveda zaveza potrošnikom. Evropska komisija je previdno ocenila resolucijo Evropskega parlamenta, sodelovali smo z evropskimi nadzornimi organi zato, da bi rešili težave in uh, poslali jim bomo naše predloge danes. S tem bomo lahko eh, brez zamude naredili korak naprej. Komisija pa predlaga tudi 12-mesečni. 12-mesečno eh, podaljšanje zakonodaje PRIPS, tako da bomo imeli dovolj časa za dokončanje eh, naših eh, pogovorov. Zakonodaje z prve ravni ne bomo na novo odpirali. Naj zaključim to je zgolj eh, nekaj vidikov dela, ki ga opravljamo na področju finančnih eh, storitev. Poskušamo zagoditi ravnovesje, poglobiti želimo enotni trg, zagoditi želimo finančna sredstva za širše gospodarstvo, ščititi želimo potrošnike, obenem pa želimo zagoditi konkurenčen, dinamičen, ampak tudi varen finančni sektor. Veselim se sodelovanja z vami, upam, da bomo naredili korak eh, naprej v naslednjih tednih in mesecih. Hvala. Hvala. Najlepša hvala, gospod podpredsednik. Strinjamo se s to agendo in parlament se prav tako strinja, da eh, ne bomo odpirali zakonodaje z prve ravni, tako kot je o tem glasovalo tudi plenarno zasedanje. Sedaj pa razprava. Prvi je gospod Zalba, izvolite. Eh, presidente, I will speak in Spanish if you don't mind, Mr. Vice President. Najlepša hvala, gospod predsednik, govoril bom špansko. Najlepša hvala, gospod podpredsednik komisije. Dovolite mi, da vam najprej eh, čestitam. Prevzeli ste še pomembnejši portfelj kot eh, v preteklosti in to, kar ste danes povedali, je zelo jasno je, Jasno je, da eh, ste vajeti prevzeli na zelo učinkovit način. Še enkrat čestitke. Poročila, ki ste jih eh, omenili, in sam sem jih seveda prebral, eh, so pomembna, verjetno pa ste pripravili tudi razprave o drugih poročil. Vem, da, sem, da ste se srečali z ministri Španije in Portugalske. Eh, v okviru strukturiranega dialoga. Mislim, da večinoma vsi eh, v teh dveh državah gledajo pozitivno na sprejete odločitve. Tudi ta parlament pa je soglasen, kar se tiče eh, tega, da smo proti zamrznitvam skladov oziroma se upravičujem, finančnih sredstev. Imate kakšen komentar v zvezi s strukturiranim dialogom, ki je potekal uh, včeraj? No, ta tema je seveda malce uh, izven tega našega dialoga. Je pa res, da je bil sprejet uh, skupni dogovor, skupno stališče, ki je že bilo poslano predsedniku parlamenta. Izvolite. Hvala, Pablo kar se tiče strukturiranega dialoga, se zavedamo rezultatov strukturiranega dialoga in eh, pozival, da se finančnih eh, sredstev za Španijo in Portugalsko ne zamrzne. To bomo upoštevali eh, pri pripravi našega svežnja odločitev. Naš namen je, da pripravimo odločitev sežen ukrepov, sežen odločitev. To so naša eh, mnenja o proračunskih načrtih. 16. novembra bomo to predstavili. Eh, pri tem bomo ocenili eh, ustreznost in upoštevanje držav članic, kar se tiče zadevnih zakonodajnih aktov. Imamo tudi okvir eh, postopkov zagotavljanja kršitev, kar se tiče prekomernih eh, primankljajev. Osnutek proračuna je bil uložen eh, na osnovi dejstva, da ne bo prišlo do sprememb eh, politik, glede na to, da smo čakali na eh, novo vlado. Držali se bomo odločitev. Eh, sveta dobili smo tudi pismo španskih predstavnikov, ki pravijo, da se bo držali odločitev sveta in to je seveda pomembno, še posebej, ko se odločamo o prekinitvi financiranja vse te dejavnike bomo eh, upoštevali, ne smem pa eh, prejudicirati odločitev, ki bo sprejela komisija naslednji teden. Seveda pa eh, smo slišali vaše komentarje. Hvala. Kusa. Najlepša hvala, to seveda cenimo. Peter Simon. Danke, hvala lepa, gospod predsednik. Dve vprašanje imam. Eno zadeva listinjenje, drugo pa edis. Pri listinjenju govorimo o tem, koliko tveganja ne ostane pri tistem, ki se spusti v listinjenje, zato da bi preprečili takšen razvoj dogodkov, kot smo mu bili priča v finančni krizi, še posebej v ZDA tudi v moji skupini govorimo o tem, da naj bi moralo v knjigah lasnika ostati do 20 odstotkov, drugi si želijo 5 odstotkov. Zanima me, ali menite, da bi obstajala kakšna pot, da bi ločevali ali diferencirali glede na produkt, ki je predmet listinjenja. Na področju tega, kaj se predali stinjenju, imamo velike razlike. Pri listinjenju na področju nepremičnin je razmerje slabih produktov trikrat večje kot pri avtomobilskih podobnih izdelkih, naprimer. Kaj menite, torej, kaj bi moralo ostati v knjigah lasnika? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje zadeva etis. Govorili ste o tem, da bi morali zagotoviti vzajemne postopke za insolventnost. Pri poročilu Delange govorimo o tem, da bi šli iz pozavarovanja v drugo fazo, v vašem predlogu tudi v tretjo fazo in da bi imeli enotno ureditev na področju nesolventnosti nekoč v Evropi. Ko govorimo o tej temi, me zanima, ali ste pripravljeni govoriti tudi o tem. Gospe Delange, gospa Delange je podala zahteve v zvezi z EDI, zanima me, ali boste vi stopili podobno na tem področju. Okay, so there were uh, two Prav, dve vprašanji sem dobil. Najprej vprašanje v zvezi z listinjenjem. In pa v zvezi s tveganjem. O tem se bomo morali seveda pogovarjati, ampak naš predlog ohranja uh, trenutni pristop, kar se tiče uh, tveganja. Sodelujoči na trgu, regulatorni organi, centralne banke in finančna ministerstva se eh, bolj kot ne strinjajo, da trenutni eh, sistemi delujejo dobro in praktično ni področja, kjer bi se eh, vsi na ta način strinjali. Tudi predhodnik Ebe je že leta 2009 ugotovil, da ne more najti eh, razlogov, ki bi pokazali, da bi eh, hramba eh, tvegan v višini 5 odstotkov privedla do večjih težav. in do podobnih sklepov je prišla tudi Eba. In sicer na koncu leta 2014. Takrat so napisali poročilo na to temo. Trenutna pravila o tveganju so rešila številne težave z področja listinjenja in eh, dobro delujejo. Regulatori torej pravijo, da trenutni sistem prinaša rezultate. To je osnova našega predloga. Seveda pa se že veselimo odločitve parlamenta v svezi s tem. Pripravljeni smo se odprto in konstruktivno pogovarjati, tako da bomo lahko prišli do rešitev. Tukaj sem želel zgolj pojasniti, zakaj je predlog komisije takšen, kakršen je. Na to Edis. Osnutek poročila je bil pripravljen šele pred kratkim, to moramo še oceniti. Vemo, da glasovanje v odboru še ni potekalo in eh, počakati je treba na določene eh, naslednje faze, preden bomo lahko prišli do sklepa oziroma do odločitev komisija povdarja, da je zmanjševanje tveganja in eh, deljenje tveganja nekaj, kar eh, moramo zagotoviti sočasno. In na to se lahko pogovarjamo o eh, fino mehaniki. No, vse skupaj mora biti seveda pravno sprejemljivo, drugače tega ne moremo vključiti v uredbo. Case Winburn. Hvala gospod komisar, govorila sem o mirju na konferenci o eh, pokojninah in komisija se je o tem pogovarjala eh, lani, dobili ste veliko odgovorov, Lord Hill in tudi vi ste se pogovarjali o morebitnih spremembah eh, mirja prek te revizije. Glede na to, da imamo izjemo za pokojninske sklade v emirju in uh, ta izjema se bo iztekla leta 2018, novembra, eh, še vedno ni ste prišli do eh, rešitve za eh, negotovinski, negotovinsko kolateralo. Zanima me, kako boste lahko sodelovali z nadzorniki in z drugimi, tako da bi prišli do ustrezne rešitve in kako bo ta rešitev pokrivala druga področja razen pokojninskih skladov. Uh, Emir. Uh... Prav, vprašanje revizije Emirja. Vse skupaj poteka že od lani naprej. Zbrali smo veliko dokazov različnih eh, deležnikov. Imeli smo posvetovanje namenjeno temu vprašanju. Nekaj informacij smo dobili tudi prek drugih eh, širših posvetovanj. Naš prvi zaključek je ta, da Emir, eh, kar se tiče eh, osnovnih zadev, dobro deluje. Nekatera vprašanja, naprimer marže za nekliniške izvedene instrumente, pa je še treba izboljšati. Osredotočili se bomo na ciljno usmerjene predloge, ne bomo popolnoma spremenili celotne uredbe, naprimer kar se tiče eh, prevelikih eh, regulatornih eh, obremenitev oziroma potrebe po sorazmernosti. Zgodaj naslednje leto bomo verjetno predstavili te predloge, preden uh, se izjema za pokojnine izteče sredi leta 2018. In na to dodatne eh, določbe, vse skupaj je še v pripravi in v tej fazi se ne morem spuščati v podrobnosti. V vsakem primeru pa se zavedamo vprašanja izjeme za pokojninske sklade. Če bo potrebno, se lahko pogovarjamo tudi o podaljšanju te izjeme. Thank you. And... Najlepša hvala. Enrique Calvé-Chambon. Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor vicepresidente de la Comisión. Najlepša hvala, gospod predsednik, in hvala vam, gospod podpredsednik komisije. Imam štiri vprašanja, tako se bom, tako se bom lotil bistva. Torej, prvi del vprašanja se nanašata, no, veliko časa smo porabili za to, da smo rekli, da je evro sedaj eh, na varnem, da je vse skupaj eh, boljše, ampak eh, trg je še vedno negotov in to ni dobro. Včasih pomankanje transparentnosti in rigoroznosti ni dobro. Naprimer, primer Deutsche Bank, zdi se, da se ista pravila eh, v enem primeru uporabljajo tako, v drugem primeru pa drugače. Ne vem, če je bil Kennedy ali Lincoln tisti, ki je eh, dejal, da je lahko nekdo, eh, da je lahko ima nekdo prav včasih, ne pa vedno, ne moremo imeti vedno prav. Poglejmo si primer italijanskih bank. Biti moramo transparentni, vedeti moramo, kaj se dogaja. Tretjič, kaj počnete oziroma kaj komisija počne in kaj menite o uh, učinku Brexita na dinamiko in uh, ta še kako potrebni uh, ritem dokončanje bančne unije uh, in pa unije kapitalskih trgov, naprimer. Na to jamstveni sklad in tako dalje. Mislim, da ni prav, da ena država, ki je z eno nogo v Evropi in z drugo nogo zunaj Evrope, eh, upočasnjuje razvoj dogodkov. Na koncu me zanima še nekaj, gospod komisar, kaj nam lahko poveste o pobudi za solventnost eh, komisije. Vem, da je vse skupaj še vedno v postopku posvetovanja, ampak moje vprašanje je, se eh, nanaša prav na to, če nam lahko kaj poveste v tej fazi. Kaj pa ta direktiva uh, o drugi priložnosti, ki je tako pomembna za MSP? No, veliko vprašanj ste mi zastavili, tako da bom poskušal na kratko odgovoriti na vse. Prvič kar se tiče rezultata stresnih testov v bančnem sistemu, se mi zdi, da rezultati eh, jasno kažejo, da je bančni sistem eh, bolje kapitaliziran in eh, v boljšem stanju kot pa pred nekaj leti. Ampak še vedno obstajajo določene težave in te slabosti poskušamo odpraviti. Omenili ste eh, specifične banke, ampak eh, specifičnih primerov bank ne moremo komentirati. Kar se tiče metodologije stresnih testov, so to stresni testi EBE, eh, tako da je verjetno bolje, da se o tem pogovorite z Evropskim bančnim organom in se z njimi pogovarjate o posameznih podrobnostih te metodologije. Je pa nasplošno jasno, da morajo banke prilagoditi svoje poslovne modele, tako da se bodo lahko soočile s spreminjajočim se uh, ekonomskim, tehnološkim in uh, regulativnim uh, okoljem. Omenili ste tudi razmere v italijanskem bančnem sektorju. Povedati moram, da uh, smo v zadnjih letih uh, zadeve malce izboljšali, sploh kar se tiče slabih. Uh, posojil, pripravili smo scheme za listinjenje slabih posojil. Naprimer, eh, imamo sklad Atlante in eh, poskušamo konsolidirati eh, italijanski bančni sektor. Pri tem smo tesno sodelovali z italijanskimi organi, zato da bi lahko rešili to vrstna vprašanja. Na to vprašanje Brexita. Seveda je pomembno, da so vse države članice konstruktivne pri eh, svojem pristopu eh, k oblikovanju zakonodaje. To velja tudi za eh, finančni sektor, ampak to je širša tema on kraj tega sektorja samega. Na to še vprašanje okvira nesolventnosti. V naslednjih tednih se nadejamo predloga o eh, direktivi za minimalno harmonizacijo, eh, kar se tiče prestrukturiranja eh, dolgov podjetij, tako da bi radi dali podjetjem drugo priložnost. Ta predlog je torej v pripravi, poleg tega pa se lotujemo tudi primerjalnih standardov, za različne eh, okvire nesolventnosti v različnih državah članicah. Poskušamo analizirati različne pristope in ugotoviti, kje so potrebne spremembe in kaj deluje. Poleg tega pa eh, zahtevamo bolj natančne informacije strani držav članic, eh, kar se tiče rezultatov, koliko dolgov je bilo saniranih, kako potekajo sami postopki pri nesolventnosti in tako naprej. Pa pa. Najlepša hvala, Dimitris Papadimulis. Kire Dobrovskis. Eh. Najlepša hvala, gospod predsednik. Gospod Dombrovskis, pozdravljeni v našem odboru. Omenili ste napovedi za rast za leto 2017. Imamo vprašanje v zvezi z mojo državo. Grčijo. Pred dvema dnevoma ste dejali, na zasedanju evroskupine, da smo doživeli uspeh pri doseganju uh, ciljev za Grčijo, kar se tiče uh, tega primarnega presečka. Dejali ste tudi, da ima komisija določene napovedi za rast in pa za eh, presež, presežek za 2017. In zanima me, kakšne so vaše napovedi, tako kar se tiče gospodarstva, kot tudi javnih financ. Moje drugo vprašanje pa se nanaša tudi na delo vašega komisarja Moskovisija, eh, vašega kolega gospoda Moskovisija. Dejal je pred kratkim, da bi lahko pripravili eh, novo oceno, drugo oceno grškega programa, obenem pa bi lahko dosegli tudi uh, nov dogovor uh, o grškem dolgu, ki je bil dosežen uh, letos. Še posebej, kar uh, se tiče leta 2016, zanima me, če se strinjate s temi komentarji in če komisija dela v tej smeri. Hvala. So, Kar se tiče razmer v grškem gospodarstvu, lahko rečem naslednje. Naša pričakovanja so, da je grško gospodarstvo že sedaj začelo eh, rasti, kar se tiče eh, analize četrleti. Letno gledano zadeve še vedno niso tako dobre, ampak naslednje leto pričakujemo 2,7 odstotno rast, kar pomeni, da eh, se Grčija vrača v obdobje rasti. Vemo, da so eh, programski cilji določeni strukturirano, ampak pričakujemo, da bo že letos primankljaj eh, Grčije pod 3 odstotki, 2,5 odstotka in verjetno se bo še naprej manjšal in bo dosegal en odstotek v naslednjem letu oziroma letih. Kar se tiče pa eh, strukturne eh, bilance, je za naslednje leto cilj 1,75 odstotka BDP-ja. Eh, mislim, da je ta cilj dosegel. Na to vprašanje v zvezi z ukrepi na področju dolgov. Kot veste, je bilo o tem eh, govora že na majskem zasedanju Evroskupine. Govorili smo o eh, kratko in srednjeročnih eh, ukrepih. Te razprave o dolgovih bodo del naših razprav v kontekstu druge revizije. Podariti moram, da Evropska komisija ni posilodajalec Grčiji, to so druge države eh, članice, na njih je, da se odločijo, kakšni bodo ukrepi. Bo pa komisija odigrala svojo vlogo pri eh, lajšanju doseganja sporozuma. Hvala. Hvala, Molly Scott Keto. Najlepša hvala, gospod predsednik. Ne bom preveč kleče plazila, upam, eh, da lahko pohvalim komisarja za to, da je omenil toliko različnih tem. Dodala bi še eno in to je Brexit. Kot samo umevno jemljamo, da bo Brexit pomenil, da eh, Združeno kraljestvo postane tretja država, da ne bo več država članica Evropske unije. To pomeni, da ne bo več eh, mogla uporabljati potnega lista za finančne storitve Evropske unije. Kot veste, ni demokratičnega nadzora, ki bi bil predlagan v Združenem kraljestvu in ki bi eh, trenutno bil možnost na mizi. Slišimo pa, da si konzervativna vlada želi trše oblike brexita. To obžalujem. To namreč pomeni, takšni so vsaj predlogi, da bomo verjetno zapustili ne zgolj eh, evropsko gospodarsko območje, ampak tudi eh, carinsko unijo. Mark Garnier, eh, ministr za trgovino, je dejal, da ne glede na izbiro tršega ali pa milejšega brexita, ne bi imeli več ustreznih možnosti. Eh, dejal je, da bi lahko pripravili drugačne odnose za eh, britanske eh, banke. Takšen standardiziran sistem ne bo dober, zato je predlagal poseben sistem za njih. Zanima me, gospod komisar, kakšen dogovor je imel v mislih? Kakšne bi bile po vašem mnenju prednosti in slabosti za enotni evropski sistem? trg, če bi Združeno kraljestvo dobilo takšen hibriden dogovor. Zanima me tudi, če so vaše službe že pripravile morebitne modele takšnih eh, posebnih dogovorov. Okay, be, uh... Hvala. Mislim, da je Evropska komisija že eh, večkrat izpostavila, enako velja tudi za druge evropske akterje in to je treba povedati, eh, da so štiri soboščine svežen, da lahko imamo samo vse ali pa noben. Ne moremo izbirati tistih, ki eh, bi si jih želeli, so namreč osnova za naš eh, notranji trg. Takšen je tudi naš pristop, ki mu sledimo. V tem trenutku se ne moremo spuščati v eh, bolj eh, detaljne razprave, ker je bila z tega vidika komisija spet jasna pogajanja, bomo začeli zgolj takrat, ko bo eh, sprožena notifikacija v okviru 50. člena. Prej pogajanj ne bo. Sedaj je na Združenem kraljestvu, da eh, se odloči o uporabi 50. člena. Hvala. Najlepša hvala. Marka Canja ne vidim. Gospod Aneman se naslednji. Najlepša hvala, gospod komisar. Naša skupina ne razume, zakaj morajo biti štiri uh, soboščine povezane, zakaj morajo biti v enem samem svežnju. Združeno kraljestvo ni bilo del šengenskega območja, naprimer, tako ali tako. Upam, da ste včeraj dobro spali in da ste se eh, danes zbudili in prebrali eh, naslove v eh, časopisih. Marsikaj se je dogodilo od včeraj. Zastavljam to vprašanje zato, ker vsi vemo, da ko je govor o naših nacionalnih gospodarstvih, da moramo pri tem upoštevati tudi rezultat ameriških volitev. E, to je povezano s standardizacijo, to je povezano z enakimi pogoji za vse, ki verjetno ne, bo, e, verjetno ne bodo e, glavni cilj, vsaj v prihodnosti. Zanima me torej v zvezi z vašim stališčem, kaj menite o Bazlu 3, ko ste govorili o internalizaciji kapitalskih standardov ločeno od razprave Eh, o zvezdnih standardih. Zanima me, če bi lahko eh, pod vplivom američanov prišli do ponotranjenja. Eh, ne vem, morda sem vas napačno razumel, morda. Eh, niste en izmed tistih, ki se želi temu izogniti, ampak želite pospešiti ta ritem. Kakšen je vaš komentar? Uh, eh, ok, on se uh, completion of. Uh... O dokončanju bazla 3 bi povedal takole. To stališče je bilo oblikovano že dolgo tega in Vsaj dvakrat so evropski finančni ministri to eh, potrdili na eh, julijskem zasedanju Ekofina in tudi na prejšnjem zasedanju Ekofina, pa tudi na zasedanju Ekofina, ki je eh, potekalo prejšnji teden oziroma prejšnji mesec. Jasno je, in to povdarjamo, da se moramo držati dogovorov iz Bazla. Dokončanje Bazla 3 ne sme voditi do prevelikega eh, celovitega povečanja kapitalskih zahtev. To je ena stvar. Druga stvar pa je ta, da moramo biti še naprej občutljivi na tveganja. Ta sistem mora biti občutljiv na tveganja, tako kot doslej. Tako bodo, eh, da bodo eh, banke imele neko spodbudo za to, da izbirajo manj tegane poslovne modele in to se odraža na to tudi v njihovih kapitalskih zahtevah. Ta pristop je bil soglasno sprejet na eh, svetu ECOFIN in to je tudi pristop, na podlagi katerega zastavljamo eh, vsa vprašanja v Bazlu. 3 in upamo, da bomo lahko dosegli dogovor o dokončanju Basla 3. Najlepša hvala. Kolegi seveda vedo, da bomo jutri glasovali o resoluciji na to temo in ta bo verjetno upoštevala tudi vsa ta načela. Izvolite še eno vprašanje. Eh, še eno minuto imam. Še enkrat eh, bi vas, raz, bi vas rad eh, prosil, da sledite tem eh, načelom. To, kar se je včeraj zgodilo na drugi strani eh, Atlantika, verjetno vpliva na Bazel 3. Eh, ne toliko na posamezne določbe, ampak vsaj v zrače se bo spremenilo. Želite komentirati? Ne. Uh, Gospod Hökmark. Thank you very much and uh, thanks for your Najlepša hvala in hvala za današnjo predstavitev. Rad bi izpostavil vaš pristop k rasti. Dejali ste, da bodo evropska gospodarstva naslednje leto rasla. Je pa to uh, utemeljeno na izredni uh, eh, spremljevalni politiki. res je izjemno, koliko uh, denarja je bilo uh, eh, uloženega v uh, trg. In zanima me, kakšen je vaš pogled na tveganje uh, finančnih uh, mehurčkov. Koliko povečanja konkurenčnosti lahko uh, pričakujemo strani reform in koliko uh, strani monetarnih eh, politik, ki dolgoročno gledano niso eh, trajnostne. Mislim, da je najprej treba oceniti to, preden bomo lahko na to eh, ocenili to reformno politiko v državah članicah in uniji. Pomembno je tudi, da vemo, kako občutljiva in radljiva je, naša, je naše gospodarstvo, naša ekonomija, ko sprejemamo te odločitve. Verjetno bo predsednik eh, Trump posegal v eh, mednarodne sporazume in zanima me, kako vi gledate na trajnost eh, teh sporazumov, kako gledate na trajnost te politike in kakšne reforme potrebujemo in kakšne reforme so privedle do rezultatov. Hvala. kako trajnostno je to, kako trajnostna je naša gospodarska obnova. Komisija povdarja, da smo v četrtem letu gospodarske obnove, je pa res, da ta obnova poteka zelo počasi, zato jo moramo eh, okrepiti, postati mora eh, bolj vzdržna. Monetarno politiko pa je izpostavil že sam Mario Draghi. Ne moremo rešiti strukturnega problema gospodarstva. Eh, zgolj z monetarno politiko. S monetarno politiko lahko eh, kupimo nekaj časa za države članice, ampak eh, ta čas je treba porabiti modro, tako da bomo lahko izvedli ustrezne reforme. In zato se pogovarjamo o prioritetah ekonomske politike v EU krepiti moramo naložbe, premalo je naložb, to je tako kratkoročni problem, kot tudi eh, problem, ki negativno vpliva na našo, eh, naš dolgoročni potencial za rast. Potrebujemo strukturne reforme za to, da posodobimo naša gospodarstva, potrebujemo eh, fiskalno odgovorno politiko, zato ker trajnostne rasti ne bo, če bomo imeli netrajnostne, neozdržne javne finance. In vse To je pomembno. To so tudi elementi, ki jih najdete v našem letnem pregledu rasti. Mislim, da eh, so še vedno resnični tudi v pripravi na letni pregled eh, rasti naslednje leto. Kako napredujemo s to reformno agendo? Mislim, da napredujemo. Je pa res, da bi eh, lahko upali na boljši eh, napredek. Če si pogledamo, naprimer, izvajanje priporočil eh, za posamezne države, ocenjujemo, da je eh, napredek bodi si majhen, bodi si razmeroma dober, ampak jasno je, da moramo narediti več, kar se tiče teh strukturnih reform. To podarjamo iz dneva v dan v naših eh, razpravah z državami članicami. Izvajanje državnih eh, priporočil se mora izboljšati. Hvala. Najlepša hvala, Nina Džel. Hvala, gospod predsednik, hvala tudi vam, gospod eh, podpredsednik. Oktobra ste imeli govor v New Yorku, dejali ste, da je naš cilj, da krepimo naložbe, poglobimo kapitalske trge in odpravimo ovire. To je dobro, ampak če želimo, eh, da bo unija kapitalskih trgov realna, potem eh, moramo sodelovati s celotnim sektorjev, eh, sektorjem upravljanja kapitala, ki pa večinoma ima svoj sedež v Londonu. In nekateri pravijo, da je komisija zaradi tega paralizirana in nima prave vizije za pot naprej sedaj se preveč osredotoča na tehnikalije, kot je naprimer eh, režim ekvivalence. Zanima me, zakaj je do tega prišlo in zakaj se ne osredotočamo na delovna mesta in na rast. Zakaj ne uporabljamo vseh možnosti in priložnosti za doseganje tega cilja? Zdi se, da gremo sedaj v napačno smer, v nasprotno smer. In to bi lahko vodilo do percepcije, da se gre Evropska unija eh, regulatornega protekcionizma zdi se, da dovoljujemo, da rezultat eh, britanskega referenduma eh, posega v doseganje tega poletnega cilja. Mislim, da se mora eh, komisija držati svojih obljub. Predsednik Juncker jih je podal pred dvema letoma in pol, imamo pa še dve leti in pol do konca in mandata. In v tem okviru ne vemo, kje točno se bo znašlo Združeno kraljestvo na koncu. Mislim, da je nujno, da Evropska unija doseže rezultate, ker nas čakajo volitve v Franciji, v Nemčiji in drugot naslednje leto. V ZDA je bil izvoljen najbolj protekcionističen predsednik, kar pomeni, da smo verjetno na nevarni poti. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, kako lahko izboljšamo eh, zagotavljanje rezultatov. Pozdravljam vaše komentarje v zvezi z bančnim sektorjem. Tudi mene skrbi uh, morebitni negativni učinek eh, razprav uh, Eh, v Bazlu o gospodarstvu Evropske unije in tudi eh, negativne posledice za evropska podjetja in za financiranje infrastrukture me skrbijo. Skrbi me prehitro sprejemanje odločitev in pomankanje transparentnosti v celotnem eh, procesu. Zanima me, če se strinjate z mojimi ocenami in kakšna jamstva nam lahko daste za to, da bodo predlogi na osnovi priporočil Bazla uh, eh, sorazmerni in da ne bodo uh, škodili našemu cilju ustvarjanja delovnih mest in rasti. Hvala. Uh, uh... Najlepša hvala za vsa ta vprašanja. Najprej Unija kapitalskih trgov. To je bila ena od prvih reakcij Evropske komisije po referendumu v Združenem kraljestvu. Pripravili smo sporočilo o uniji kapitalskih trgov. Želeli smo pospešiti to delo in eh, želeli smo biti bolj ambiciozni tam, kjer smo lahko. Jasno smo povedali, da eh, je ta možnost eh, največjega kapitalskega trga v EU, eh, ki bi zapustil Evropski, eh, Evropsko unijo, eh, dejstvo, ki lahko okrepi to področje Evropske unije in temu bomo tudi sledili. Poskušali bomo doseči rezultate. Mislim, da je bil dober začetek ta, da dosežemo hiter dogovor o prvem sežnju predlogov, ki smo jih že dali na mizo in ki uh, jih obravnavate tudi tukaj v Evropskem parlamentu. Vemo, da je eh, svet že pred enim letom dosegel eh, skupno stališče v zvezi z več eh, zakonodajnimi doseji. Še vedno pa čakamo na stališče parlamenta, tako da bomo lahko začeli s trialogi. Z tega vidika se torej lahko Eh, osredotočimo na nekatere področja in naredimo več hitreje. To bomo imeli v mislih tudi sedaj, ko pripravljamo predlog za CRR. Želimo videti, kakšen je učinek na dolgoročno financiranje eh, CRR-ja. Zanima nas predvsem financiranje MSP-jev in pa eh, infrastrukture. Na kratko, komisija. Eh, je verjetno sedaj še bolj zavezana za eh, napredek pri uniji kapitalskih trgov, kot je bila prej. Na to še vprašanje v zvezi z bančništvom in eh, dokončanju bazla. Ne bom ponavljal stališč, ki smo jih že podali in ki so nam skupna. Prva stvar je seveda ta, da pripravimo dober dogovor uvazlo in mislim, da bomo imeli na voljo več možnosti, če bomo govorili v en glas kot Evropska unija. Kot veste, Evropska komisija ni eh, članica bazla, je zgolj opazovalka. Vseeno pa želimo koordinirati stališča držav članic, tako da bo Evropska unija vedno pristopala enotno eh, k tem pogajanjem. Pomembno je, da v Bazlu dosežemo dober dogovor, ki ga bomo na to lahko izvajali. Tako kot to velja eh, že v preteklosti, eh, je treba upoštevati evropsko specifiko. in potrebo po financiranju širšega gospodarstva. To bomo imeli v mislih, ko bomo pripravljali predloge. Je pa res, da moramo najprej doseči uh, uravnotežen dogovor. Hvala. You, Jose Hvala, Jose Manuel Fernandez. Hvala lepa, gospod predsednik. Tudi sem sem želel pozdraviti tukaj podpredsednika komisije, za njega imam nekaj specifičnih vprašanj. Prvič, kako ocenjujete rast v EU, zlasti v evroobmočju? Drugič, če gremo v podrobnosti, kaj menite o rasti v moji državi na portugalskem in kako ocenjujete od uh, proračun za leto 2017? Kako lahko razložite občutljive razlike, med napovedmi, ki jih dobimo za osnutek proračuna in zanima me tudi, kakšna priporočila ima za EU in za Portugalsko, zato da bi Portugalska čim prej začela rast. Kakšne predloge imate za Portugalsko v okviru proračuna za leto 2017? Prvič, kar zadeva napovedi za rast v EU in v evroobmočju, kakor sem de, rekel, nadaljuje se skromno okrevanje gospodarstva in posodobili smo napoved za rast za letos in zmanjšali smo napoved za rast za naslednje leto. In to nekaj malega nič celi en in nič cela dva odstotka sta tukaj v igri. Podoba v splošnem je nespremenjena, to pomeni, da imamo še vedno skromno gospodarsko rast in to je treba okrepiti. Potem pa še portugalska gospodarska rast. Portugalske je nič celi devet odstotka letos in 1,2 odstotka. Naslednje leto to je pod povprečjem Evropske unije. V zvezi s tem, kaj bi priporočali tudi na fiskalnem področju, vam lahko povem, da bi bilo dobro, če še naprej izvajate reforme. Ne smete popuščati na področju reform in jih ne smete odpraviti. Zdaj smo v kontekstu negotovosti, zato je zelo pomembno, da ostanete previdni. kar zadeva makroekonomske in fiskalne politike. Vedno, ko gre za določeno mero negotovosti, ljudje iščejo varnost in zaradi tega so gospodarstva na obrobju bolj izpostavljena. Zato je prav, da pošljete dobre, prave signale, da izvajate strukturne reforme in da ostajate na svoji fiskalni začrtani poti. Hvala. Hvala. Hanes Fernandez. Hvala lepa, gospod predsednik. Hvala, gospod podpredsednik komisije, da ste danes tukaj. tudi sam se pridružujem tistim, ki so vam čestitali za razširitev portfelja. Govorili ste o Edisu, objavili ste presoje učinka za Edis in v parlamentu je bilo rečeno, da ta presoja učinka ne razlikuje med pozavarovanjem in polnim zavarovanjem. Po mojem so razlike velike, zanima pa me, kaj menite o tem vi. Danes do podno smo imeli prvo izmenjavo mnen o predlogu Ester Delange. Odbor še ni glasoval, ampak eh, ne morem se zadržati. Zanima me, kakšna je vaša začetna ocena tega, kajti naša ekipa danes do podno pri razpravi ni mogla sodelovati. Hvala. Uh, uh, Hvala. Prvič, kar zadeva strukturo predloga EDIS. Evropska komisija je na začetku predlagala, da bi začeli z pristopom pozavarovanja. To pomeni, da države članice najprej uporabijo nacionalne scheme za zajamčene vloge, potem bi šli na evropsko raven in na eh, pristop. So zavarovanja, to pomeni, da bi del izgub ali zneskov, ki jih je treba nadomestiti, ne mudoma izplačali v okviru evropskega sistema jamstva za vloge, potem pa bi šli počasi na sistem polnega zavarovanja. To je naš predlog. Seveda lahko še naprej razpravljamo o tem, kakšna naj bo začrtana pot, kako bomo prišli iz trenutnega stanja do stanja, kamor si želimo torej priti, do polnega zavarovanja. To je tudi predlog komisije. Kar zadeva odzive komisije na osnutek poročila Ester de Lange. Poročilo je bilo objavljeno šele pred kratkim, ocenjujemo različne modalitete in razmišljamo o tem, kako bi to lahko šlo z roko v roki z izvirnim predlogom komisije. Že v odgovoru na prejšnje vprašanje sem povedal, da bo komisija pripravljena na pogovore in seveda bomo pripravljeni iskati kompromisne rešitve, zato da bomo lahko prišli do dogovora v zvezi z Evropskim sistemom jamstva za vloge. Ampak o tem poročilu še niste glasovali eh, niti v odboru, zato težko podajam komentarje. Res je. Če želimo imeti kompromis, moramo najprej imeti stališče parlamenta. Dobro, ampak na tem delamo. Kozi, Emanuel Fernandez, številka dve. Hvala lepa, gospod predsednik. To vprašanje je morda nekoliko zunaj vaših pristojnosti, ampak večina ljudi v tem parlamentu in v dvorani meni, da je pravna država pomembna in da se je treba držati pravil in da ne smemo diskriminirati. knjiga je bila objavljena o, o Londu, predsedniku Francije, in tam naj bi Olond rekel, da ni treba spoštovati pakta za stabilnost in rast. Zanima me, ali vas je ta odgovor kadarkoli motil, ta odgovor, ki je omenjen v knjigi. Morda odgovor nikoli ni obstajal. Kajti, če bi, potem bi to predstavljalo kršitev vseh pravil, ki jim sledimo tukaj in to bi bila diskriminacija. Uh, well, uh, let's uh, uh, uh be uh, uh, very uh, uh, clear. Uh. Naj bom jasen. Vse države morajo spoštovati pakt za stabilnost in rast in to velja tudi za Francijo. Ne moram podati nobenih komentarjev v zvezi z nobeno knjigo. Stališče knjig, komisije je jasno in kar zadeva Francijo in spoštovanje pravil Pakta za stabilnost in rast, smo v zelo intenzivnem dialogu z vlado že od začetka komisije, vsaj te nove komisije, vedno znova o tem govorimo. Namreč Francija mora popraviti prekomerni primankljaj v skladu s sklepom sveta in to je naslednje leto. Francozi so se zavezali, da bodo to tudi storili in vidimo lahko, da je osnutek proračuna zastavljen tako, da bodo odpravili prekomerni primankjaj verjetno bo treba še govoriti o učinku različnih ukrepov, ki so v proračunskem načrtu Francije, ampak Francija in vlada sta se zavezali k temu in seveda komisija bo storila vse za to, da bo francoska vlada to obljubo tudi izpolnila. Hvala, Pedro Silva Pereira. Hvala, gospod predsednik, gospod podpredsednik komisije, pozdravljeni tukaj. Dve vprašanje imam za vas. Prvo zadeva slaba posojila na bilančnih vsotah bank. Seveda o tem že nekaj časa govorimo. V sporočilu o zaključku bančne unije novembra lani je komisija dejala, da meni in da razmišlja o tem, da bi pripravili predlog za reševanje slabih posojil. Rekli pa ste, da pritiskate na več držav članic v okviru postopka priporočil za posamezne države in da pripravljate prilagojene rešitve, predvsem ste imeli v mislih italijane. Zanima me, ali nam lahko poveste kaj več o specifičnem predlogu, ki ga bo podala komisija, če ta predlog seveda bo. In ali lahko potrdite, ali bo tak predlog vključeval posebne instrumente za to, da bi absorbirali slaba posojila in da bi jih izbrisali iz bilančnih vsot bank. Drugo vprašanje je verodostojnost sistema bail-in. Poleg rešitve za minimalne zahteve glede odgovornosti, MRL in tako naprej, naj bi komisija predstavila tudi zakonodajni predlog, to naj bi bilo leta 2016 v zvezi z zmožnostjo absorbiranja izgub, zato da bi seveda izpolnjevali mednarodne standarde. Zanima me, ali lahko potrdite to časovnico in če jo lahko potrdite, me zanima, o kakšnem modelu komisija razmišlja. Zanima me, ali predlagate neke vrste združitev med MRL in Tilakom. Hvala. Prvo vprašanje. Slaba posojila. Okoliščine so v državah članicah različne. Tudi zakonodajni okvir v državah članicah je različen. Kljub temu pa tesno sodelujemo z EBA, z SSM in z nacionalnimi nadzornimi organi, zato da bi našli okvir, zato da bodo države lahko reševale slaba posojila. Seveda pa mora to biti nekaj, kar bodo storile države članice. Številne države članice se tega lotevajo na različne načine. Nekatere države članice odpirajo trge za slaba posojila, naprimer Grčija, določene države članice oblikujejo slabe banke. Govoriti je treba tudi o državni pomoči v okviru deljenja bremena ali pa slabe banke, ki kupujejo slaba posojila po tržnih cenah, naprimer Mačarska. Lahko bi šli tudi v italijanski sistem listinjenja mm, slabih posojil. Izdajamo pa seveda tudi priporočila za posamezne države, zato da bi našli prilagojene rešitve. Delo teče. Delamo pa tudi z državami članicami na tem, da bi pripravili celovito evropsko politiko v zvezi s slabimi posojili, vključno z vsemi temi vidiki. To je delo, ki teče in eh, to je eden največjih izzivov za naš bančni sistem. Dobro, zdaj pa tilek ali zmožnost absorbiranja izgub da potrdim vam lahko, da bomo podali predlog za tilak. To se bo zgodilo še ta mesec. Izpolnili bomo mednarodne zaveze, ki smo jih podali na tej ravni. Obstajajo razlike med MRL-om in Tilakom. Tilak je po mednarodnem sporozumu veljaven za globalno sistemsko pomembne banke, MRL pa velja za vse banke. Ampak TILAK in MRL bo treba uskladiti, zato da bodo pravila usklajena in da ne bo prišlo do prekrivanja med obema okviroma. Na tem pa še delamo, seveda. Hvala. Hvala, Kay Swinburne. Hvala lepa, gospod komisar. Govoriti želim o MIFIDu 2. O tem smo na začetku glasovali leta 2014. Komisija pa je zahtevala, da ko odbor odobri odložitev začetka veljavnosti za eno leto, zato ker je bila druga raven v zamudi. Septembra smo začeli razpravljati o dveh ostalih tehničnih standardih, kar zadeva limite za pozicije in še en element hitro naj bi sprejeli te določbe, zato da se izvajanje lahko nadaljuje januarja 2018. Zanima me, ali nam lahko poveste, ali boste lahko te predpise sprejeli še do konca leta ali pa boste prišli nazaj v odbor in prosili za še eno odložitev. Hvala. Hvala lepa. V primeru MIFIDA 2 smo že imeli zamudo, zato bi bilo dobro, če bi se temu odpovedali oziroma izognili. Prav tako menimo, da je to izvedljivo, zato upamo, da bomo ostala dva predpisa o izvedenih finančnih instrumentih hitro sprejeli, zato da se pripravimo na to, da se bo MIFID začel v prvi fazi leta 2018. Limiti za pozicije, predpisi v zvezi s tem so bili deležni največ pozornosti. O tem smo govorili na zasedanju, ki je bilo namenjeno samo temu vprašanju. Ocena komisije je bila, da predlog ESMA zadene pravo ravnotežje, ampak soglasje v parlamentu ni bilo, zato zdaj razmišljamo o najboljši poti naprej, glede največje izpostavljenosti, glede omejitva za izpostavljenost v zvezi s hrano. Seveda pa je treba najti pravo ravnotežje tudi tukaj. Po eni strani se želimo boriti proti špekulacijam, po drugi strani pa nam kmetje pravijo, da naš predlog njim povzroča težave. Kaj ti težko zavarujejo svoje delo. To je torej ovira pri vsakodnevnem delu in pri zmanjšanju tveganja. Mislim, da moramo razmisliti tudi o tem, ko bomo podali nove predloge. Kakorkoli že delamo na tem in upam, da bomo lahko zadeli dobro ravnovesje. Hvala. Hvala lepa. Kot parlament se moramo kmalo vrniti k tej točki, o tem govorimo, kmalo bomo zaključili z delom. Zelo pomembno je, da lahko tudi sami pridemo do konca in do želenega rezultata. Ne želimo si, da bi prišlo do blokad, ampak tudi mi moramo zaključiti oceno, upoštevati pa je treba tudi zadnja, zadnji predlog, glede tega, da izpilimo ta predlog. Zadeva je zelo kompleksna, ker obstaja izjema za hedging, ampak videti je treba, kako bomo obravnavali posamezne kategorije trgov. Zdaj pa prvo piše Perez. Hvala, gospod predsednik, gospod komisar. Vprašanje glede Ja, napačen mikrofon uporabljam. Torej, še enkrat. Gospod eh, komisar, gospod predsednik, eh, vprašanje imam glede združitve Londonske borze, London Stock Exchange in pa Nemške borze, Deutsche Börse. Vaša kolegica, gospa Vestager, je pristojna za ta dosje z vidika eh, konkurence, pravi, da bo pač nadzirala in presojala to združitev, neodvisno od Brexita. No, ampak kar zadeva to združitev, je seveda tu konkurenčnostni vidik, ki je zrednega pomena, je to zelo občutljivo vprašanje, ampak tu sta še vsaj dve drugi perspektivi, ki jih je potrebno upoštevati in sicer z enako težo. Eno je regulacija, drugo je nadzor. Potem pa je tu tudi splošni kontekst, v katerem je vendar je potrebno se gibati, čeprav se gospa Vestager dela, kot da tega ni. Namreč, če pride do te združitve, bi to pomenilo, da bi to postalo največje podjetje v smislu borzne infrastrukture. 25 milijard eh, borzne kapitalizacije bo in na, eh, na ravni EU ni nobene primerljive infrastrukture. In to bi pomenilo, da bomo v situaciji, ko se pogovarjamo o brexitu, rekoč, ja, treba je spoštovati pravila notrnega trga eh, in vse to seveda bi lahko zagotavljali z podjetjem tako velikega sistemskega pomena. Zdaj, z regulativnega vidika dogovor, ki je bil sklenjen, kot ga je sprejel London, pa temori na tem, da je regulatorni organ v Londonu. Zdaj, to pomeni, da mora tam biti nek ekvivalent eh, organa EMIR, ki ga nadzira v končni posterici Evropsko sodišče. In za Združeno kraljestvo je bil to velik problem. Kar zadeva eh, vprašanje nadzora, tu gre za ustanovitev res sistemsko pomenjega podjetja, ki bi se ognilo neposrednemu nadzoru EU. Kako torej komisija gleda na obseg te tematike, ne le vprašanje konkurenčnosti, ki vsega, kar je premalo za natančnejšo analizo posledic za evropski finančni trg, eh, kar bi se lahko zgodilo posledično kot rezultat takšne združitve. Ja, kar zadeva vprašanje londonske borze in nemške borze, je to vsega, kar vprašanje, ki eh, ga obravnava delegacija direkcija Komp in moja kolegica komisarka Vestergaard. So no o tem še izvajamo oceno, zato odločitve še nismo sprejeli. Strinjam se in strinjamo se, da ne gre tukaj samo za vidike konkurence in eh, tveganje za koncentracijo je nekaj, kar obravnava generalna direkcija za konkurenco, ampak tudi finančne stabilnosti in regulativni vidiki so pomembni. Moj generalni direktorat pa seveda zagotavlja potrebne podatke v zvezi s temi vidiki. Odločitev pa bo seveda sprejel GD Komp. Zaenkrat ne morem reči nič več, zato ker je to še delo v teku. Hvala. Še kaj? Izvolite. Repuzme. Hvala podpredsednik za odgovor, ampak to ni zadovoljivo, kaj ti z vidika Gnana direkcije za konkurenčnost in vi kot eh, podpredsednik in morda celo predsednik Juncker mora obravnavati tudi ta vidik, ki ga omenjam, kaj ti na nek način bi moral kolegi biti tisti, ki je pristojen za to vprašanje. Eh, absolutno zaupam, gospe, eh, veste, da bo obravnavala ustrezno ta konkurenčnosti vidik, ampak nobene ga razloga, nobene bi se upala celo reči pristojnosti, nima, da obravnava regulatorni vidik ali pa da obravnava vprašanje e, stabilnosti in tveganja za stabilnost trgov. Kot eh, podpredsednik pristojen za stabilnost trgov bi morda morali celo zahtevati mnenje centralne banke in eh, nadzornih organov. Uh uh, once again, of še enkrat. Seveda je treba upoštevati tudi druge vidike, ne samo vidike konkurence. Zaenkrat to ocenjujemo in poskušamo ugotoviti, kaj je najboljša pot naprej. V vsakem primeru pa si bomo zabeležili vaše pomisleke in eh, videli bomo, kako bi jih lahko upoštevali. Hvala, gospod Tojrer. Hvala lepa, gospod predsednik. Omenjena je bila komisarja Vesteger, komisarka Vesteger. Po odločitvi komisije proti državni pomoči na Irskem smo videli, kaj se je zgodilo. Obrnila se je družba Apple na vladu v ZDA, zato da bi, bili proti, da bi ukrepali proti EU. Tudi v Bazlu smo videli, da se nekateri zauzemajo za interese ameriškega gospodarstva in to zelo močno. In vtis je, da bi lahko kak eh, partner v ZDA tudi vplival na banke v Evropi. Rekli bi lahko, dobro, nimate dovolj kapitala, niste dovolj dobičkonosne, ampak eh, kapitala naj bi zdaj bilo več. Ampak če se bodo banke konsolidirale v Evropi, potem se bodo morale zadolžiti in zaradi tega se bodo sprostili neki deli konkurenčnostnega polja. In pogledamo si lahko, kdo bi lahko to izkoristil. Mislim, da so konkurenti iz ZDA zelo močni in lahko bi postopali tudi v Evropi, glede na to, da je Donald Trump rekel, da si bo zauzemal za najprej za Ameriko, mislim, da bo poskusil ukrepiti ZDA. Moje vprašanje je naslednje. Ali ni zdaj čas, da bi, naprimer, Evropska unija izvedla oceno, ali nismo morda, morda pretiravali z pravili, morda bi lahko malce popustili na bančnem področju, da bodo banke spet bolj dobičkonosne. In drugič, ali ne bi morali spremeniti strategijo komunikacije, komuniciranja. Vidimo v primeru Apple, da lahko banka oziroma Evropska unija z ustrezno politiko komuniciranja dobro nastopi pri Bazlu pa ne govorimo vsi z enim glasom, zato je težko oblikovati stališče Evropske unije. Morda bi lahko z drugačno strategijo komuniciranja bolje zagovarjali interese Evropske unije. Hvala. Uh, okay, um... Več vprašanj ste mi zastavili. Omenili ste primer Apple. Šlo je za primer državne pomoči. Družba je dobila z ugirotočnih dogovorov posebno obravnavo. Plačevali so mnogo nižje stopnje davka kot je standardna stopnja davka za pravne osebe na Irskem. In ta vidik selektivnosti je bil v bistvu naše odločitve. In vidimo lahko, da se to pogosto predstavlja, kot da mi pod vprašaj pod, postavljamo davčno stopnjo za pravne osebe na Irskem in tako naprej. To ne drži. Komisija pravi, da bi Apple dejansko moral plačevati davčno stopnjo, ki jo pač Irska ima. Dobro, Bazel. O tem sem že dvakrat govoril, nimam kaj več za dodati, strinjam pa se s tem, da je zelo pomembno, da govorimo soglasno v Bazlu. Na tem delamo in to poskušamo doseči v čim večji meri. Zdaj pa še vprašanje, ali morda ne pretiravamo z pravili na določenih področjih. No, prav zato smo želeli slišati, in videti dokaze, zato da bi videli, kakšen je kumulativni učinek zakonodaje, ki je bila sprejeta po krizi, zato da bi ocenili, ali enakih bonitetnih rezultatov morda ne bi dosegli z manj pravili. Morda bi lahko bili bolj sorazmerni, še posebej kar zadeva MSP-je in manjša podjetja. Morda bi lahko poenostavili, zahteve glede poročanja in tako naprej. Zdaj je ta razpis za predložitev dokaznega materiala končan. Tako ga bomo seveda začeli iskati ugotovitve in ugotovitve bomo vključili v svoje zakonodajne predloge. To bo seveda vključeno v direktivo o kapitalskih zahtevah, emir in tako naprej. To je zelo pomembno vprašanje. Ne gre za to, da bi razdrli zakonodajni okvir, zagotoviti moramo finančno stabilnost, ampak na določenih eh, elementih pa bi lahko bili boljši in uvedli izboljšave. Hvala lepa. Mislim, da lahko sklenemo to zelo plodno izmenjavo mnen še par minut imamo. Opozoriti želim na nekaj, kar se je pojavilo tudi v okviru razprave o SSM. To je vprašanje za komisijo. Komisija je spodbujala k reviziji drugega stebra in to bo zdaj uporabljeno v procesu SREP glede smernic in zahtev, tako bi lahko rešili to dilemo, ki obstaja glede jasnosti zakonodaje. Vprašanje je, če je to rezerva in to seveda vpliva tudi na komuniciranje, razkrivanje trgom in tako naprej. Imamo nacionalni organ, ki bi lahko drugače izvajal zakonodajo v zvezi z zlorabami na trgu. Imeli bi lahko skupni okvir, ki bi se konkretno uporabljal drugače. Zato bi rezerve potem lahko bile problematične. Vprašanje je, ali so to potem še vedno rezerve ali ne. Zagotoviti je treba enotno izvajanje reforme drugega stebra v Evropski uniji in v bančni uniji odgovora ni treba podati kar tako je zdaj, ampak eh, glede na to, da se je to pojavilo v razpravi za Daniel Nui, mislim, da smo se vsi strinjali, da je to mora biti en problem in to bi lahko poskusili rešiti. Želite odgovoriti, da hiter odziv, to bomo poskusili rešiti v okvir vloga CRD ki bo del našega zakonodajnega predloga. Dobro, hvala lepa, mislim, da lahko zdaj končamo. Hvala podpredsedniku Dombrovskisu, kolegice in kolegi, kakor sem že povedal, gre za revizijo pravil na področju bančništva, o tem bomo glasovali jutri in kakor smo že slišali, mislim, da bi bilo dobro, če bi bili konsistentni z načeli, ki jih je predstavil podpredsednik Dombrovskih. Rešiti moramo pretirano variabilnost. Ne smemo biti preveč strogi na področju pravil, prav tako pa moramo zagotoviti enake možnosti za vse med jurisdikcijami. Hvala lepa in lep večer.